So, first of all, uh... Najprej dobrodošli. Hvala, da ste prišli. No, opravila sem nalogo, ki sem si jo zadala, da bom otvorila današnjo konferenco. To je zelo pomembna konferenca. Saj bomo s pomočjo te konference si lahko bolj natančno gledali predlog komisije za direktivo o boju proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji. S tem se prekliče sklep, okvirni sklep iz 2004. Nekaj besed bom uvodoma spregovorila, na to pa bomo dali priložnost drugim, saj je na vse zadnje to namen takšne predstavitve. In veselimo se že temu, da bomo prisluhnili našim gostom, ki bodo prispevali k razpravi. Bi pa rada povdarila tri vidike te direktive. ki imajo jasne jasne cilje in ambicije. Kazni morajo biti bolj učinkovite, torej kazni za tiste, ki zag, zagrešijo to, to vrstne kazniva dejanja. Drugič, ki mi, to mi še posebej je pomembno, da imamo večjo uh, zaščito žrtev takšnega nasilja. In poleg tega je pomenilo, da imamo tudi dolgoročno strategijo preventive. Ne le, ko gre za zakonodajo, temveč tudi, ko gre za komunikacijo, informiranje in socialno skrb in družbene ukrepe. Kar zadeva to direktivo, Naj povem naslednje. 2009 je Evropski parlament prosil komisijo naj pregleda okvirni sklep iz 2004. In ta predlog ima več zelo zanimivih točk. Rada bi izpostavila nekaj točk, ki se mi zdijo zelo pomembne. Recimo to, da upoštevamo oteževalne okoliščine. Potem gre za boljšo definicijo tega, kaj je to spolni turizem in kako, kako, kaj se dogaja s tem pojavom, ki se vedno bolj razvije in kako se lahko spopademo s tem pojavom. Potem vsebuje. Um, določbe v zvezi z, boju, z bojem uh, proti otroški uh, pornografiji na spletu, vzpostavlja strategijo v zvezi s tem in mislim, da bomo tu še marsikaj razjasnili ravno na današnji konferenci. Potem imamo še predlog glede spletnega navezovanja stikov z mladoletniki, tako imenovanim groomingom. In potem imamo več določb glede preventive in zaščite žrtev. Pogosto mladi ljudje postanejo dvojne žrtve. Najprej trpijo zlorabo in nasilje, na to pa so še enkrat žrtve. In sicer so žrtve medijev, ki eh, ogrožajo njihovo zasebnost, morajo iti preko kazenskih postopkov, ki ne upoštevajo njihove, ž, eh, njihove renljivosti, ker so vendarle mladoletni. In tu mislim, da moramo še marsikaj postoriti. S tem bi zaključila svoj vodni nagovor. Pozvala bi govorce, da se držijo časa, ki jim je določen in ne bodite jezni name, če vas bom kdaj prekinila. Kar takoj bom dala besedo gospe Kamereved, ki predstavlja odbor za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu. Ona je tudi oblikovala mnenje, o tem predlogu. Izvolite. Hvala. Hvala tudi za to, da lahko danes na tej konferenci spregovorim kot poročevalka za odbor za kulturo da vam povem, v katero smer se gibeljajo moja razmišljanja. Spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, preden se bomo sredotočili na srednje točke mojega mnenja, bi podala tri preliminarne pripombe. Hitro sem se naučila, da je potrebno vedno znova povedati in vedno znova ponovno podarjati. Prvič, spolna zloraba in spolno nasilje nad otroki in mladostniki in pa njihov pojav, ne glede na to, ali je v realnem ali virtualnem svetu, je eden najhujših zločinov, ki se, lahko, ki se lahko zgodijo mladimu človeku. Zato mora biti zgornji cilj, da storilce zasledujemo in jih kaznujemo. Drugič, proizvodnja, prodaja in pa tako rekoč koriščenje seksualne zlorabe in nasilja nad mladim ni pokrito za svobodo medijev in svobodo govora. Kot v realnem svetu in tudi v virtualnem svetu obstaja kriminal. Treba ga je zaterati in pa zasledovati. Internet ni brezpraven prostor. Tukaj je treba uporabiti sorazmernost sredstev, ustvaritev infrastrukturnih um, tokov oziroma možnosti za take tokove pa nasprotuje tem pravilnom. Treba je napovedati boj proti takšnim zločinom nad mladimi, to podpira tudi komisija in to je zagotovo pravi cilj. Tukaj izhajamo iz podmene, da se bodo število kriminalnih dejanj povečalo, da se bodo pravna pravni predpis in da so pravni predpisi v državah članicah premalo strogi in premalo koherentni. V predlogu so opisani kazenska dejanja, kazenske sankcije, predlagane so olajšanje sankcije in olaj, predlagane so tudi učinkovite metode za preprečevanje. Med drugim naj bi se tudi nadzorovalo telekomunikacijski sistemi, elektronsko, elektronski nazor in pa nadzor finančnih transakcij in drugih transakcij. V predlogu direktive pa ni pojasneno, da naj bi takšen nadzor imel nek utemeljen začetni sum in pa sodniško odobritev. Torej se lahko zbudi skrb, da naj bi tukaj prišlo do globalnega nadzora, kot je bilo recimo tudi pri podatkih v Nemčiji, in je to potem ustavno sodišče razglasilo za protiustavno. Nasplošno se torej sprašujem, če so imenovani cilji. Sploh, če jih je možno doseči s trenutno direktivo, torej direktiva je po mojem mnenju v določenih delih prešipka, na drugih področjih pa sega bistveno predaleč. Čisto pre malo je upoštevano področje preventive, vsaj po mnenju kulturnega odbora. V ta namen bo kulturni odbor za kulturo podal celo vrsto predlogov sprememb, ki bodo ta, to področje okrepili in ga morajo okrepiti potrebujemo tudi vzgojo na področju kompetence medijev. To se mora zgoditi tudi v mladosti otrok in tu ne gre samo za poznavanje tehnike, ampak gre za poznavanje znan, kako se obnaša v socialnih mrežah, kakšne podatke se lahko o sebi posreduje in katere ne. Gre za to, da se morajo otroci in mladi hitro naučiti spopadati z priložnostmi, a tudi s tveganji teh komunikacij, da se bodo potem lahko tudi samostojno in pa samo kritično odločili, po kateri poti lahko gredo, katere poti pa se morajo izogibati. Otroko moramo razložiti, kako lahko z določenimi prednostmi tudi obravnavajo internet, grooming je bil že poimenovan. Hkrati pa moramo razložiti, kako morajo dobro ločiti od zla. Tukaj pa ne smemo pretiravati, ne smemo priti tako daleč, da bo vsak, ki pomaga otroku, ki se spotakne in pade na igrišču, da se ga potem obtoži, da je hotel nekaj slabega. Torej, tudi na internetu je treba najti neko pravo mero med previdnostjo in pa zaupanjem. No in vprašanje, ki se je porajalo v našem odboru, je bilo tukaj seksualna izobražba v šolah. Treba jo izobraziti tudi starše. Trenutno imamo prvič opravka z generacijo staršev, ki le še pogojno lahko spremljajo, kaj otroci počnejo ob računalnikih in zato je tudi zanje težko to spremljati in nadzirati. Zato potrebujemo tudi okrepljeno um, izmenjavo med državami članicami, zato da ne bomo vedno vedno znova izumljali tople vode, ampak da bomo si pomagali in se učili drug od drugega ravno na podlogi preventive in to bi bilo dobro, če bi bila komisija posrednik in koordinator. Čisto premalo pozornosti je posvečeno boljšemu sodelovanju med pravosodjem in policije z obstoječimi mrežami ali pa z združevanjem internetnih ponudnikov in pa telekomunikacijskih ponudnikov kajti nihče od ponudnikov internetnih storitev noče biti povezan z otroško pornografijo in pripravljenost za boj proti temu je na tem področju zelo veliko. Na, v Evropi potrebujemo boljšo koordinacijo, boljšo opremljeno policijo in pravosodje, zato da bomo lahko ove, o, zaprli te kriminalce, in potrebujemo močnejše sodelovanje za boj proti nasiljem nad otrokom in seksualnim nasiljem nad otrokom in pa boju proti trgovino z otroki. Tukaj mora biti Evropska unija odločna in mora tudi skleniti mednarodna mednarodne sporezume in to čim hitreje. S tem pa sem na področju, kjer je šla komisija bistveno predaleč. Poleg, še, poleg brisanja spletnih strani za seksualno osebino in za osebino na, z, z, z, z seksualnim naciljem nad otroki, bi radi predpisali, podpisali tudi brisanje in blokado raznih internetnih strani, ampak to pa je seveda vzburilo veliko duhov in povzročilo hude razprave. Po mojem prepričanju mora veljati načelo brisati na mesto blokirati. Torej vsebine je treba zbrisati, ne pa blokirati, kajti blokade niso uspešno sredstvo za preprečevanje takšnih takšnih um, kriminalnih dejanj, kajti s tem otrokom ne pomagamo. Kajti takšne blokade se da, hitro se jih da obiti, 27 sekund eh, traja odprava takšne blokade in marsikdo je že pokazal, kako je to možno. Blokade so neočinkovite in se navizujejo pogosto tudi na vsebine, ki niso povezane s kriminalnimi dejanji. Predpostavljajo cenzuro ki pa se lahko reširi tudi na druga področja. Tudi glasba je in pa glasbena industrija je um, zainteresirana za našo razpravo in misli, da če bomo to dosegli pri otroški pornografiji, da bomo lahko tudi pri njih omogočali razne blokade. Blokade in pa seznami blokiranih strani lahko v napačnih rokah povzročijo ravno obratni učinek in lahko se deluje po um, tem, oziroma problem pa je tudi v tem, da so vsebine še vedno na razpolago, še vedno obstajajo in tukaj pravzaprav se le na videzno deluje, pravzaprav dejansko pa se ne. Potrebujemo torej dobre mreže in pa podjetja ki bodo omogočila hitro brisanje in moramo zagotoviti sodelovanje med internetnimi ponudniki in pa telekomunikacijami in ta komunikacija se sodeluje eko je ravno podala številko osemindevetdeset odstotkov takšnih vsebin nacionalno zbrišejo iz ustreznih s, um, s, s, spletnih portalov. Torej, vsi se strinjamo, brisanje je najboljši način, to moramo določiti po celi Evropi. Ali bomo našli kompromis in dopustili druge možnosti državam članicam, ampak da moramo za to predpisati jasna pravila, to bo pa pokazala nadaljna razprava v našem odboru. Še nekaj točke, ki jih želim na kratko omeniti, to so bile namreč sedaj uh, srednje točke. Predlaga se kaznim v direktivi, v odboru za kulturo bi jih radi vse skupaj črtali, saj pravimo, da so pravosodni sistemi v državah zelo različni in vsak ima svojo sistematiko in zato bi bilo bolje, da se ne vmešavamo v tej obliki v te pravosodne sisteme, ampak da moramo predpisati, da morajo kazni ustrezati tudi obsegu dejanja potem pa so, je treba tudi natančneje opredeljevati. Opredelitve otroka so v državah članicah različne in zato moramo tudi pojem otroka v direktivi črtati in govoriti o otrokah, o osebah manjših od 18 oseb, zato da ne bomo tudi tukaj posegali na to področje. Sporno je tudi vprašanje, ali se lahko kaznuje pravne osebe. Mislim, da gre tu samo za vprašanje trenutno, kako naj obravnavamo podjetja zato da ne bomo vseh podjetjih tukaj metali v isto vrečo, kajti za pravno osebo stoji vedno tudi narav, eh, fizična oseba, ki je upravila kaznivo dejanje. Vprašanje je, kako lahko tudi dejansko kaznujemo tudi podjetja, kadar stojijo za takšnim dejanjem. Uh, Vidite, da je tema zelo široka in da je težko o njej govoriti samo pet minut. Upam, da sem lahko navedla nekaj pomembnih vidikov in upam, da sem s tem tudi še malo obogatila razpravo naslednjih dveh dni. Grazie Petra, eh, la parola. Hvala Petra. Sedaj pa bi dala besedo gospe Marini Jana Kudakis, ki predstavlja odbor za, za pravice žensk in enako spolov in ki je tudi sodelovala pri oblikovanju mnenja. Ne bom sedaj predstavljala uh, poročila in je tudi na voljo na spletu, tako da bi raje spostavila več stvari, ki se mi zdijo nujne. Eh, zloraba otrok je nekaj, kar se dogaja in to je nekaj zelo žalostnega. Poleg tega je zelo žalostno, ker imamo spolno izkoriščanje otrok in to služi na slanju drugih ljudi. Otroška pornografija eh, raste z eh, svojo prisotnostjo na, splet, na spletu. Mi smo odgovorni za to, da se spopademo s tem in moramo se odzvati na ta kazniva dejanja in zaščititi svoje otroke. Podpiram predlog komisije, ki eh, zauzema celovito stališče. Preučila sem uh, predlog z vidika preventive zaščite in pregona. Rade bi izpostavila odločene podelitve komisija ima definicijo, ki pravi, da je otrok vsakdo, ki ima manj kot 18 let. Mislim, da je to preširoko. Moramo jasno ločiti med otrokom, ki je mlajši od starosti, ko lahko pristane spolnost. Potem moramo obravnavati mladostnika, ki je mlajši od 18 let, vendar ki je starejši od starosti, ko lahko pristane na spolnost. In ko sem govorila uh, otroški pornografiji si imela uh, zrasti to v mislih, gre za spolno zlorabo otrok. Potem pa imamo še podobe z otroško pornografijo, to pa je lahko nekaj širšega, ni nujno, da vključuje spolne odnose. V trenutni zakonodaji, v protokolih in, in zakonodajki je pametno da se držimo obstoječe opredelitve. Kar zadeva preventivo, naj povem naslednje. Vsi smo opazili, opazili da je ključno vprašanje brisanja oziroma blokiranja spletnih vsebin. Tu moramo biti zelo jasni. Strinjam se s komisarko Malmstrovo, da je pomembno, brisati takšne spletne strani, vendar ko to ni mogoče, potem moramo poskrbeti za blokiranje. Blokiranje je neke vrste dodatno orodje v naboru orodij, ki jih imamo na voljo. Sveda moramo se zavedati, da je za otroke zelo težko, če se zavedajo, da lahko nekdo si naloži podobe z njihovo zlorabo. Zato moramo vse storiti za to, da takšne vsebine zbrišemo. Kar zadeva zaščito. Mislim, da moramo imeti vse skozi kampanjo zaveščanja za starše in otroke. Potrebno je tudi upoštevati socialne mreže pri tem. Skratka, potrebujemo zaščito otrok in pri tem moramo upoštevati vse možnosti, ki se nam navolijo. Veliko krat so krivci, morda tudi otroci, vendar otrok, ki, eh, zagre, ki zagrešijo zlorabe, ne smejo obravnavati enako kot odraslih storilcev. No, Mislim, da je komisija prekoračila svoje pristojnosti, ko je govorila o dolžini kazni. Mislim, da so države članice tiste, ki so za to pristojne, vendar si države članice med seboj lahko izmenjujo najboljše prakse. Prav tako moramo upoštevati rehabilitacijo za storilce kaznevih dejanj. Ti programi morajo biti na voljo vsem, ne glede na to, kaj so zagrešili. Potrebno je zagotoviti podporo eh, žrtvam, pa tudi družinam storilcev, ki so lahko neopravičeno stigmatizirani ravno zaradi storilce kaznjivih dejanj moramo si zagotavljati zaščito otrok, to naj bo naša prioriteta, hkrati pa se moramo zavedati, da je preventiva najboljša vrsta zaščite. Moramo se zavedati, da obstajajo težka vprašanja, vprašanja spleta, uh, osnovnih svoboščin in tako naprej. In ravno direktiva je priložno za to, da imamo skupen pristop vseh držav članic na tem področju. Moramo se zavedati, da otroška pornografija ne pozna meja in zato moramo delovati skupno, če želimo ta problem zajeziti. Hvala. Marina. Eh. Hvala, Marina. Sedaj gremo naprej na delovni del ena spregovorila bo vodje kabineta komisarke Manstromove, ki danes popovdne žal ni mogla priti. V imenu komisije bo spregovorila gospa Marija Senjus. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Veseli me, da imam to priložnost, da lahko spregovorim pred vami in Pozdravlja vas komisarka Malmstroma, vendar je danes na misiji zunaj Bruslja, zato ni mogla priti. Danes bi rada predstavila uh, obrazložitev za predlog te direktive. Rada bi vas upozorila na določene ključne elemente te direktive in se odzvala na določen na, na, na, na kritiko, ki smo slišali zlasti glede blokiranja spletnih strani mislim, da ni treba posebej razlagati, zakaj smo se odločili za to, da je potrebno imeti boj proti spolni zlorabi in spolnem izkušnjem otrok. Tu gre za nekaj, kar povzroča grozljive posledice na najbolj ranljivih delih naše družbe. Mi smo moralno in pravno skrb, dolžni skrbeti za otroke. Strokovnjaki nam bodo dali več podrobnosti v zvezi s tem, vendar naj vam povem nekaj številk, zato da imate lažje predstavo. 10 do 20 odstotkov otrok v EU trpijo za neko vrsto spolne zlorabe tekom otroštva. Imamo stotine spletnih strani za otroško pornografijo. Tu gre za podobe spolne zlorabe, ravno zato gre za spolno zlorabo. Potem imamo spletne, uh, spletne uh, uh, strani, kjer se, kjer se jih uporablja za navezovanje stikov z otroci spletne klepetalnice. Uh, mi smo se odločili za čim bolj celovit pristop, s katerim vsebujemo preventivo, zaščito in pregon. To so tri P, protection, prevention in prosecution. Naj nekaj povem torej, o teh treh stvarih. Pregonu, preventivi in zaščiti. Če želimo ukrepiti pregon, potem si želimo, da bi imeli eh, celovit seznam nad eh, kaznjivi dejanj in kazni eh, v vseh državah članicah. Pokrivamo 22 kaznjivih dejanj, zlasti novih oblik kaznjivih dejanj, ki so eh, Eh, nastale s pomočjo novih tehnologij, recimo navezovanje eh, stikov preko spletnih klepetalnic eh, in recimo tega, da nekdo zavestno obiskuje scene, kjer se otroke vsega, uh, spolno zlorablja in se potem temu sledi preko spletnih kamer. Policija bi morala imeti možnost, da izvaja uh, skrivne operacije, pač odvisno od nacionalnih določb. Tudi, če otrok ne prijavi kaznivega dejanja, bi bilo uh, uh, mogoče izvesti postopek pregona, tudi če recimo otrok kasneje omakne svoje pričanje. In za najhujša kazniva dejanja bi zastaralni rok bil zelo dolg, tako da lahko tudi kdaj kasneje, recimo, če otrok šele potem, ki je odrasel, prizna, prizna o tem, kaj se je zgodilo, da ga lahko uh, uh, preganjamo storilca. Prav tako lahko storilce eh, preganjamo, če zagrešijo kaznivo dejanje zunaj EU. Tu se, nanaša, tu se zanašamo zlasti na spolni eh, turizem. Potem še nekaj o zaščiti. Eh, želimo olajšati dostop do pravne pomoči za otroke. Določa pravila glede, na, glede tega, kako naj policija Eh, opravlja zaslišanje otrok, zato da to ne bo dodatna trauma za otroke. Poleg tega uh, zahteva stroga pravila glede identificiranja otrok, ki so žrtve. Potem še, zadnji, eh, še zadnja velika točka je preventiva. Moramo si prizadevati za čim boljšo preventivo. To je gotovo najtežja naloga. Kako izobraziti otroke, da se bodo zavedali, kdaj so ogroženi. To je ključnega pomena. Več um, akcijskih načrtov, kot recimo DAFNE in Safe Internet, že obstaja na tem področju. Tu se seveda gibljamo na področju tega, kaj je sploh pravno mogoče. Raziskave kažejo, da uh, imajo programi za storilce uh, dober učinek, in da se s tem zmanjša njihovo povratništvo. Direktiva omogoča dostop do takšnih programov za vse storilce, pa tudi za tiste, ki uh, se mi zdi, da potrebujejo pomoč, da ne bi tega storili. Potem tu gre tudi za to, da če nekom ni dovoljeno delo z otroki, v neki državi članici, se potem to prenese še tudi na druge države članice. Komisija torej predlaga vzajemno priznavanje izmenjava informacij o tem, da nekomu ni dovoljeno delo z otroki. Poleg tega želimo omejiti razpečevanje otroške pornografije na spletu. O tem govori člen 21. No, tu in so se ob ta člen so se številni obregnili. In naj nekaj povemo z istim členom. Otroška pornografija. Tu govorimo o podobah zlorabljenih otrok in to je vedno večji program. Okoli 200 novih takšnih slik se vsak dan naloži na splet. In te podobe so vedno bolj eksplicitne, vedno bolj nasilne. Europol pravi, da iz tega, uh, da, je, da je ta distribucija vedno bolj um, uh, profesionalna, saj jo prihaja tudi do velikih finančnih koristi. Mi si želimo brisati to spletno osebino na veru, odkudr prihaja. Želimo si, da bi se takšne spletne strani blokirali. Blokiranje ni alternativa. Blokiranje se, se predlaga kot alternativa. Tu ne gre za to, da nekomu ne omogočimo, spletnega dostopa. Gre le za to, da priprečimo dostop do spletnih strani, ki vsebujo otroško pornografijo. Seveda bi raje videli, da je prišlo do brisanja pri samem veru, mi se zvedamo, da je to bolje, vendar je to včasih težko doseči, včasih je to celo nemogoče, ker je ta nezakonita osebina na strežniku v neki tretji državi in, oziroma se tudi lahko premika iz enega dne na drugega na drug strežnik. Komisija si želi sodelovati s tretjimi državami glede tega. Komisarka Melmstromova je to že izpostavila tako na pogovori z Rusijo kot z ZDA. Vendar ne glede na to, uh, menimo, da je blokiranje tudi nujno. Saj le, če kombiniramo brisanje in blokiranje, lahko dosežemo zmanjšano dosegljivost takšnih strani s tem bo trgovina uh, s tem podobami manj dobičkonosna in jih bo s tem tudi manj. Poleg tega bomo s tem zmanjšali možnost, da nekdo po nesreči pride na takšno stran. Komisarka in jaz sama si zelo želiva sodelovati z, od, z odborom Libe in si res želimo, da bi to uh, direktivo čim prej sprejeli. Thank you very much. Eh, la parola. Hvala lepa. Sedaj pa Daniel Flor, v imenu sveta EU. Drugi goste pa prosim, da prav tako pridejo sem. Gospa Flor, gospod Flor se popravlja, predsedujoča. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se svet zahvaljuje komisiji in pa še posebej odboru ter pa poročevalki za organizacijo tega srečanja. To se nam zdi zelo pomembno srečanje. Se je to tudi politično gledano zelo občutljiva tema, tako za države članice, svet pa tudi za vse druge institucije EU kot veste, sedaj v svetu, v imenu sveta ne morem povedati, kakšen bo rezultat naših razprav. Zaenkrat svet še nima dokončno izoblikovanega pristopa do tega instrumenta. Lahko pa rečem, da je za svet eh, ta dosije prednostna naloga, še posebno prednostna naloga za belgijsko predsedstvo. Storili smo vse v svoji moči, zato da bi čimprej pospešili razpravo o tej temi in da bi lahko čimprej to vprašanje obravnaval tudi sam svet, tako da bomo obrali nek splošni pristop in se ob tem tudi pogovorili s Evropskim parlamentom. Kaj pa časovnica? Že oktobra naj bi svet obravnaval določene določbe, potem novembra na svetu pa naj bi ponovno obravnavali nekatere druge določbe. Belgijsko predsedstvo ponovno želi, kot rečeno, imeti dokončno stališče sveta do konca tega leta, tako da bomo potem zadevo še do konca leta tudi posredovali Evropskemu parlamentu. Zaenkrat sicer ne morem producirati, kako bo s tem, pač odvisno, kako bo potekla razprava v svetu. Kdo bi povedal? Najprej, katere elemente predvsem obravnava svet, specifičnost nekaterih instrumentov in pa potem drugič, zdaj eh, bi povedal, katere točke so v svetu bolj kočljive. Najprej, na kaj svet zlasti misli ob obravnavi tega predloga direktive. Treba je vedeti, da je to precej specifičen instrument glede na njegovo naravo svet se osredotoča zlasti na štiri točke. Prvič gre za instrument na področju kazenskega prava. Kaj to pomeni? V okviru takšnega instrumenta imamo določene omejitve glede tega, kaj lahko storimo. Svet eh, želi čim bolj celosten pristop, kot ga predlaga komisija. Obenem pa je res, da na tem področju kazenskega prava ne moremo storiti vsega, kar pač želimo. Uh, Potem drugi element. Za večino, praktično vse države članice se je zdelo pomembno, da smo čim bolj dosledni, tudi glede na tisto, kar smo se že odločili, še posebno glede na okvirno eh, direktivo leta 2004 in pa um, Lanzarotski sklep iz leta 2007. Ne želimo biti nedosledni. To bomo vse skozi upoštevali. Potem tretji element, kar je že prej bilo omenjeno. Najbolj ključni element je razsežnost novih tehnologij, še posebno interneta. Te nove tehnologije lahko pri teh kazenskih kaznih dejanjih igra veliko vlogo. Tudi pri zaščiti otrok je treba misliti na to. In potem še zadnji element na tem področju. Imamo različne stvari, za katere želimo, um, da so to kazniva dejanja in tudi za to izrekati kazan. Pri teh področjih je treba upoštevati tudi različno raven kazni za posamezna kazniva dejanja. Tukaj so ta kazniva dejanja zelo raznolika in zato lahko tudi pričakujemo precej raznolike ravni izrečenih kazni. To so glavne točke, ki so pomembne za nas, za svet in v razpravah se osredotočamo zlasti na to. Kje pa je razprava nekoliko bolj problematična kot šljiva? Prvič, ločnica med zakonitim in pa nezakonitim, še posebno, ko gre za razvoj spolne identitete mladoletnikov. Vprašanje je, kaj je potrebno kaznovati in česa ne. Tukaj je težko najti neko ravnotežje in pa ugotoviti točno, kje je potrebno nekaj kaznovati in kje ne. Potem druga težavna točka, izmenjava informacij glede izrečenih kazni in sodb za takšne zadeve. Tukaj smo okrepili sodelovanje na kazenskem področju v EU in to nam tukaj pomaga, ampak potem pa tukaj naletimo na drugo državo. V različnih državah imamo različne sisteme in pogosto so ti sistemi nezdružljivi. Zato je težko, naprimer, se zauzeti za nek sistem, ki bi veljal za vse države članice EU kajti države članice zelo drugače gledajo naprimer na to, kakšne so kazni, ali so civilno pravne ali kazensko pravne narave, kdaj je potrebno nekaj um, storiti, kdaj um, nekaj kaznovati. Tukaj so med sistemi držav članic velike razlike, zato je težko to uskladiti. Potem eh, naslednja točka, ki je prav tako zelo pomembna, pa tudi kočljiva pravna pristojnost in vzmasodna pristojnost. Tukaj naj bi zajeli tudi spolni turizem in to ima tudi ekstra teritorijalno pristojnost. Po drugi strani pa je res, da je treba tudi pri tem vendar misliti na razlike med državami članicami. Tudi tukaj bi morali to uskladiti. Ponovno je treba najti to ravnoteže. Treba je seveda preganjati tudi te stvari, ki se dogajajo zunaj Evropske unije, ekstra teritorijalna pristojnost. Po drugi strani pa je treba vendar upoštevati tudi posamezen. Uh, pravni sistem določene države članice. Pa še naslednji element, eh, blokiranje spletnih strani. Kaj lahko storimo na internetu? Tukaj ponovno, kot rečeno, pravni sistemi držav članic delujejo različno, upravljajo različne mehanizme, pravna sredstva. Prav tako pa je tukaj tudi pomemben tehnični vidik lahko naprimer spremljamo neke tehnične ukrepe, ki so sicer v teoriji prav dobri, ampak potem pa je vprašanje, kako to pretvoriti v prakso. Tukaj pa morda naletimo na težave. Včasih gre za zelo pomembne ukrepe, ampak pravno ali tehnično gledano pa je to težko uveljaviti. Pri teh točkah predsedstvo pričakuje, da bo razprava v svetu najbolj problematična. Zaključujem. Predsedstvo je odločeno, da bo uspešno izpeljalo um, te pogovore, še upamo do konca tega leta, torej do, do konca našega predsedovanja. Hvala lepa. Gospod Flor. Hvala lepa za vaše zaveze v imenu sveta. Sedaj pa gospa Šarma v imenu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Ne bi se rada ponavljala, eh, zato se bom izogibala tistim temam, ki so jih pred govorci že omenili. Ampak gledajte, tukaj živimo v 21. stoletju v Evropi in res eh, prava sramota je, da naši otroci niso posod varni. Bila sem pročevalka v ekosoku za to temo in seveda ekosok obstoja kakršnokoli spolno izkoriščanje in zlorabo otrok. Strokovnjaki iz civilne družbe pripravljajo mnenje, ki bo odražalo stališča civilne družbe. Stopnja tveganja, škoda, ki se povzroči, razširjenost, vsega tega ne smemo podcenjevati. Ne smemo se spraševati o tem, ampak treba pa se vprašati, katere države članice pa še niso uh, ratificirale konvencije Sveta Evrope o spolnem izkoriščenju otrok in pa zlorabi otrok in pa protokol UNCRC-ja. Sedaj ima tudi EU kot taka možnost, da podpiše in ratificira te konvencije in protokole tudi v skladu s eh, Lizbonsko pogodbo. Veliko smo slišali o posameznih členih, komentirali smo posamezne člene v direktivi, ki jih je treba obravnavati, ampak rada bi se srotožila zlasti na naslednje. Prvič, bistvena je preventiva. Treba jo je obravnati skupaj, usporedno s stajo. To je eden izmed ključnih ciljev direktive. Eh, na tem področju bo treba storiti več, tudi s pomočjo civilne družbe in pa mehanizmov v civilni družbi. Potrebujemo platformo za izmenjavo najboljših praks, tako zakonodane in pa nezakonodane mehanizme, zato da razvijamo metodična orodja in usposabljanje. Morali bi okrepiti sodelovanje s civilno družbo, s nevladnimi organizacijami, z vsemi socialnimi partnerji, tako da bi povečali ozaveščenost tudi na lokalni ravni. ECOSOC poziva vse institucije EU, svet, parlament in komisijo, ki imajo privilegirano in odločilno vlogo, da okrepijo pritisk na države, predvsem na ZDA, Kanado, Japonsko, Avstralijo in pa Rusijo, na najbolj razvite države. Te morajo nujno odstraniti spletne strani, ki vsebojo takšne podobe otrok. Ikan je lastnik vseh spletnih strani na svetu in treba je pritisniti tudi na nan. Začeti pa moramo pri sebi v Evropi, kajti ravno v Evropi imamo veliko takšnih materijalov s eh, takšno spolno vsebino. Tega ne smemo dopustiti, ni nobenega izgovora, zato prav nobenega tehničnega razloga ni, zakaj ne bi tako odstranili takšnih spletnih strani. In to tudi zagotovili zakonodajo tudi v Ekosoku kot drugi pozivamo k temu, da se odstrani spletne strani. Blokirati pa jih je potrebno še leta kratko, ni mogoče odstraniti teh strani. Prav tako predlagamo, da se odpre razprava o um, minimalni starosti za privolitev uspona dejanja v Evropi. To se navezuje tudi na to, da se po Evropi um, pojavlja vedno več migracij in pa da se tudi spreminja model družbe in pa socialne navade. Ekosok prav tako priporoča, da naj komisija pogleda nekatere opredelitve, ki jih uporablja v tej terminologiji. Naj podam nekaj primerov. Nekaj stvari bilo sicer že omenjenih. Naprimer, child pornografija, otroška pornografija. To je treba zamenjati s materialom in pa podobami spolne zlorabe otroka. Pornografijo se povezuje z erotiko in pri zlorabi otrok ne gre niti slučajno za erotiko. Prav tako ste govorili o spolnem turizmu. Glejte, turizem se povezuje z užitkom in pa s eh, počitnicami. Sedaj, ko pa spolni prestopniki tja potujejo, tega ne moramo povezovati s turizmom. Eko so prav tako želi, da se v kontekstu spremenjujočih navad in pa migracije osredotočimo tudi na vpliv tradicij s tem v zvezi. To naprimer vključuje spolno pohabljanje oziroma pohabljanje genitali, kar trenutno še ni vključeno. Prav tako potrebujemo tudi nekatere časovne omejitve, česar za enkrat še ni. Ekosov predlaga, da moramo iti še dlje. Omejitve se morajo določiti 18 let. Prav tako EkoSok sodeluje z številnimi nevladnimi organizacijami na tem področju. Zato bi radi še posebej pohvalili delo teh nevladnih organizacij pri tem, da skupaj zaščitimo otroke po svetu. Prav tako pa bi radi pohvalili EU institucije in pa OZN institucije za to, da želijo pripraviti zakonodajo za področje otroških spolnih zorab. Veliko je treba še storiti, ne smemo pa se izgovarjati. Treba je dejansko nekaj storiti. Zato bi se prav tako rada zahvalila Evropskem parlamentu, da ste nas eh, povabili sem, kajti um, vloga in pa glas civilne družbe je zelo pomembna. Grazie. Eh, la parola adesso a eh, Maria Mores. Hvala. Sedaj pa Marija Amor Estebanes v imenu Agencije za temeljne pravice. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila odboru Libe za to, da je povabil našo agencijo, da je lahko na tem sestanku. To je povezano tudi z pripravo direktive um, o spolne zarabi otrok, predlog direktive. Naša agencija pozdravlja vidimo, da je vedno več dokazov o spolnem izkoriščenju in pa spolne zorabe otrok v EU. Ta predlog je zelo pomemben korak v pravo smer, tako da zaščitimo interese otrok v Evropski uniji. Prav tako je treba spoštovati in zaščititi človekove pravice, kajti to je ena izmed glavnih tematskih področji dela naše agencije in pa modela programov. Vse skozi se zauzemamo za zaščito zasebnega življenja in pa varstva podatkov. Ta predlog se navezuje na dva člena pogodbe iz delovanja v Evropski uniji, člen 67, kjer se zagotavlja čim višja um, varnost in pa boj proti kaznjenim dejanjem in pa člen 83, kjer lahko obe instituciji zakonodajalca določita ustrezne kazni za posebno resne zločine kazniva dejanja čezmejnega značaja. Prav tako predlog pravi, da je spolna zloraba otrok še posebno resna oblika kaznivega dejanja, kajti otroke treba še posebej zaščititi. Prav tako je ta predlog skladen z drugimi instrumenti EU, naprimer 24. člen eh, listina o temeljnih pravicah otrok. V skladu s tem členom imajo otroci pravico do takšne zaščite in pa skrbi javni organi ali pa zasebna podjetja mora vedno predvsem misliti na interese otroka. Tretji člen pogodbe o delovanju Evropske unije prav tako pravi, da je treba vedno promovirati interese otrok. Evropsko sodišče je leta 2006 v sodbi odločilo naslednje. Konvencija o otrokovih pravicah, ki zavezuje se države članice, je eden izmed ključnih instrumentov za zaščito človekov pravic, se pa tudi je v skladu z pravnim redom skupnosti. Tri države članice sicer še niso ratificirale zakonodaje za otroško pornografijo. Prav tako ne smemo pozabiti tega, da Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim eh, skoriščenjem in zlorabo je nedavno podpisala večina držav članic EU. Sedaj ratifika ratifikacija poteka predvsej dobro. EU sedaj mora dokončno zoblikovati vse te pravice in pa zakonodajo. Prav tako je predlog v skladu z vsemi cili EU na področju spoštovanja družinskega in pa zasebnega življenja in pa varstva zasebnih podatkov. To kaže tudi osmi člen Evropske konvencije o človekovih pravicah in pa listina temeljnih pravic Evropske unije. Prav tako enako velja tudi za deseti člen konvencije in pa enajsti člen listina o temeljnih pravicah. Predlog se nanaša tudi na oceno učinka, ki se navezuje na okvirno, okvirni sklep iz leta 2009. To velja tudi za mutatis, mutantis za ta predlog. No, ta predlog pa prav tako kaže, da so tukaj pomenili nekateri novi elementi, naprimer to, da mora države članice vzpostaviti oziroma še ukrepiti svoje um, um, kazni za to, da se blokira takšne spletne strani, kjer se širi otroška pornografija. Zaradi narave teh ukrepov je potrebno opraviti tudi oceno učinka. Nove tehnologije in še posebno internet so nova oblika, na katero je prav tako treba misliti. Prav tako je potrebno ugotoviti, kaj je posebna vsebina, ki krši pravice drugih. Treba je zagotoviti, da ne pride do kršitev pravice do zasebnosti pri pregonu vsebin, ki pa krše pravice drugih. Trenutna interpretacija 10. in 8. člena Evropske konvencije nudi jasna navodila, kaj se lahko smatra kot vsebina, ki krši pravice drugih. Uloga civilnih družb oziroma organizacij civilne družbe in drugih mora zagotavljati, da tukaj ne prihaja do zlorab in da bo tako ostanilo tudi v prihodnosti. Pravica do prostega izražanja ne sme biti ogrožena zaradi preiskav domnevnih kršitev pravic otrok. Treba je tudi upoštevati namen to vrstnega kaznivega dejanja in treba spostaviti tudi uporabo interneta in pa kriminalnih dejanj. To pa seveda predstavlja veliko velik izziv za državljane, ki se ki se ne znajdejo dobro pri uporabi, interne, pri uporabi interneta. Torej, tu gre tudi za zavesten dostop, ki ga je treba dokazati. Drugi členi se ukvarjajo, se tudi posvečajo tovrstnim vidikom. člena 7.2 in 9.2 okvirnega sklepa iz 2009 3.1.5 skori DHI o organizaciji in osebini izmenjavi in informacij med državami članicami. Ta izjema bi lahko tudi se uporabila za uporabo osebnih podatkov, ki se jih sme uporabiti. To lahko seveda pripomoga tudi k ohranjanju pravice zasebnosti upletenih oseb do največje mere. Temeljne pravice ljudi, ki izvajajo prekrške, pa morajo biti tudi upoštevane. To je predvideno v določenih členih tretji odstavek 20. člena tukaj nudi obvezo za države članice, da izvedejo ustrezne ukrepe in zagotavljajo, da osebe, ki so obdolžene, obsojene zaradi prekrškov, da morajo biti ustrezno kaznovani vključevanje držav članic mora biti tudi osmerjeno na obveščanje. Obsojena ali obtožena oseba mora biti tudi v stanju, da se pravilno odloča. Zaščita žrtev mora biti vodilo in glavno vodilo pri načrtovanih programih. kar se tiče zaščite žrtev oziroma otrok žrtev, 19. člen in prvi odstavek predvideva imenovanje posebnega predstavnika za otroke žrtve. To mora biti zagotovljeno ne le, kadar je otrok ob spremstvu, ampak tudi, kadar ga je ločen od svojih staršev ali skrbnikov. Tretji odstavek istega člena pa pravi da mora biti omogočen intervju s tem otrokom in tudi predvideva, da mora biti to zaslišanje opravljeno v prostorih, ki so prilagojeni za otroke. Potem naslednji člen se na, vezuje na vsebine in glede tega, da je treba vsebine nemudoma blokirati. To velja za vse vsebine, ki kršijo pravice mladih in drugih. Vendar pa je treba blokiranje dostopa zmanjšati na minimum v skladu z zahtevami pravice do izražanja. 21. član bi lahko bil natančneje opredeljen, naprimer bi morali zagotoviti to, da se blokiranje omeji na to, kar je nujno potrebno namreč da se zablokira samo porno, otroško pornografijo. S tem se zagotovi, da bo samo vsebina, to vrstna vsebina blokirana. Ponudniki bi morali biti obveščeni v čim večji meri o možnosti blokiranja, ampak bi morali biti hkrati tudi omogočeno bi morali biti to dočena jamstva za, ta, za te blokade. To ni nujno pomembno samo za izboljšanje kazanskega prava, ampak tudi za zagotavljanje boljše zaščite. Organizacija FRA se veseli sprejetja te direktive in misli, da je pomembno, da se redno spremlja izvajanje te direktive, zato da zagotovimo, da ne bo negativnih posledic za temeljne človekove pravice. V okviru svojega mandata bo agencija spremljala izvajanje direktive v tesnem sodelovanju z drugimi evropskimi institucijami. Seveda pa smo vam na voljo za kakršnokoli pomoč v tem kontekstu. Hvala za vašo pozornost. Eh, Hvala lepa. Prosila bi vse govornike da sekretarjatu posredujejo svoje govore, tako da jih bomo lahko tudi koristili. Ko bomo tudi, da jih bomo lahko upoštevali tudi pri predlogu poročila, saj trenutno nimamo toliko časa in Zato je moral biti vsak govorec zelo kratek in je moral drveti skozi svojo predstavitev in je mogel natančno povedati, kar je želel. Torej prosimo, da nam pošljete vaše prispevke, ravno kadar gre za tako zelo tehnične podatke, kot je bilo v vašem primeru. Kajti omenili ste celo vrsto zgoščenih tehničnih podatkov. Sedaj pa ima besedo gospod Botareli, ki zastopa Evropskega poblaščenca za varstvo podatkov. Izvolite. Uh, uh, Spoštovani, iz dokumenta, ki sem ga poslal vam in pa sekretarjatu Libe, lahko vidite, koliko naša ustanova pripomore k boljši zaščiti otrok v novi informacijski družbi. Ne samo kar se tiče otroške pornografije, ampak tudi kar se tiče socialnih mrež, naprimer. in pa nadlegovanje otrok in staršev preko spleta. Hvala, da ste nas povabili in tukaj smo zato, da povemo, da EDPS ceni to pobudo, ki je namenjena krepitvi in pa zateranju oziroma krepitvi represivnih ukrepov proti to seksualni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok. Gre za otroke, ki so izjemno izpostavljeni na spletu in imajo pravico do posebne zaščite in skrbi, ki je potrebna za njihov dobrobit. Pripomogli smo na, na, k postavitvi zakonodaje na nacionalni ravni, zato lahko pozdravimo spostavitev minimalnih pravil ki se nanašajo na opredelitev prekrškov in pa sankcij na ravni Evropske unije. Hkrati pozdravljamo tudi nove preiskovalna urodja in metode, ki bo, bo pripomogli k boljšemu preprečevanju tovršnega izkoriščanja. Vsi pa moramo imeti v mislih interese zaščite otrok. zato se ne bom sedaj spuščal v možno kriminalizacijo posameznih oblik teh dejanj in tudi naše dejavnosti se usmerjajo tudi v zagotavljanje implementacije pomoči žrtvam. Naš prispevek danes pa se bo osredotočal samo na zaščito osebnih podatkov in posebej na blokiranje do dostopov strani. Spolno izkoriščanje, spolna zloraba otrok je temeljna kršitev oziroma kršitev temelj, resna kršitev temeljnih človekovih pravic oziroma pravic otrok in zato cenimo prizadevanja komisije ki so v 15. vodni navedbi te direktive, predloga direktive, namreč, da bodo vsi zakonodajni predlogi v skladu z drugimi temeljnimi pravicami, vključno z varstvom podatkov. Vprašanje naše organizacije niso namenjene borbi proti zlorabi otrok, ampak se bolj nanašajo na ulogo zasebnega sektorja v kontekstu kazenskega pregona. Kar se tiče otroške pornografije na internetu, EDPS ne zanika, da je potreben boljši okvir za zagotavljanje preprečev, oziroma za preprečevanje zlorabe otrok, ampak nekateri okrepi, ki so predlagani, kot je črtanje in pa blokada določenih eh, spletnih strani, imajo resno vpliv tudi na varstvo podatkov posameznih, pos, posameznikov, ki so tukaj upleteni. Kar pa se tiče uloge ponudnikov spletnih strani, katerih strani naj bi se blokiralo. Obstajate dve možni alternativi za blokiranje. Torej, uh, gre za blokiranje strani, ki se jih opredeli, da so take, da vsebujejo takšne nedovoljene spletne osebine. To lahko naredi sodstvo in sodišče. Se pravi na podlagi odredbi sodišča ali pa na podlagi določenih smernic. Mi lahko izvajamo ukrepe samo na podlagi tudi pomoči policije in pri tem moramo upoštevati za, um, sodno prakso tudi Evropskega sodišča. Pri tem moramo upoštevati svobodo do komunikacije in tudi določbe ustavnih listin. Kar se tiče blokade spletnih strani zasebnih ponudnikov, nimamo nobenih težav, vendar pa bi lahko to vključevalo tudi različne dejavnosti nadzora, vključno z identifikacijo nezakonitih spletnih vsebin ali pa blokiranje dostopa končnim potrošnikom. Lahko pa se tudi blokira, možnost nalaganja tovrstnih vsebin. To ne smemo reči, da je blokiranje isto kot nadziranje. Ampak kako lahko nekaj blokiramo brez vsaj malo nadzora oziroma spremljanja? Orodja, ki jih moramo tu uporabljati, so različna, naprimer blokiranje DNS, IP naslovov in pa drugih na poskusni osnovi. To pa zahteva, da včasih tudi poznamo vsebino. vedno pa se tu postavlja potem vprašanje ponu, um, urog, uloge ponudnikov internetnih storitev. Torej, ogledati si moramo vsebino in tudi določiti, katere, na koga se ta vsebina nanaša. Tri ukrepe lahko tukaj predlagamo. Nadzor mreže bi bilo lahko tudi povezano z komercialnom stranjo ponudnikov internetnih storitev. Drugič, pomembno bi bilo, da tudi bolje verificiramo, ali bo blokirana stran tudi v prihodnosti ustrezno, eh, ustrezen ukrep ali bo to ukrep, ki se ga bo brez problema tudi obšlo kakšni bi bili kriteriji za blokiranje. Torej, prostovoljne smernice ne bi predvidele dovoljšne pravne varnosti. Tveganja povezana z možno seznamom prepovedanih strani so tudi elementi, o katerih bi morali razmisliti. Torej, če poštevamo vse to, so potrebni primernejše varovalke, tako, da bo nadzorovanje in pa blokiranje nared, nared, izvedeno samo usmerjeno in pa pod sotnim varstvom. In zloraba teh mehanizmov mora biti preprečena. Torej 21. člen, ki se na to nanaša, je nekaj, kar podpiramo in je dobra baza, dobra osnova za nadaljne analize. Torej, ne pravimo, da ne, more, ne sme biti nobene kontrole ali nobenega blokiranja, ampak vse to mora biti v okviru danih okvirjev. In zahvaljujem vse, ker je Evropski parlament v drugem kontekstu, se pravi v zvezi za intelektualno lastnino, sprejel pisno deklaracijo, ki podpira isto stališče. to je omenjeno tudi v 13. vodni navedbi eh, porebloga, ki se nanaša na tako imenovane hotlines. To je omejeno tudi v dokumentu o varnem internetnem programu in v zvezi s tem smo tudi že izdali svoje mnenje. Podali smo pogoje, pod katerim bi lahko uh, pravilno zbirali in izmenjavali in centralizirali informacije in katere informacije. Treba je tudi natanč, potrebna natančna opredelitev, katere vsebine so škodne in pro, škodljive in protizakonite, kdo lahko to zbira in kdo lahko hrani informacije pod kakšnimi varovalkami. Osebne osebni podatki, ki so povezani z spletnimi strani in krožijo po internetu, bi lahko bili tukaj ogroženi. Naj gre za spletnega uporabnika ali ponudnika internetnih storitev. Tudi kar se tiče osebe, ki prijavi neko spletno stran ali pa otroka, oziroma žrtve te zlorabe. Vse te podatke treba zaščititi. Informacije, ki bi se jih zbiralo na teh hotlinih, na teh telefonskih številkah, bi se verjetno tudi uporabile za pregon. Kar se tiče kakovosti in pa integritete zahtev, so potrebne dodatne zavarovalke, zato da se zagotovi, da bodo te informacije pravilno zbrane in zato tudi dopustne na sodišču. Zato se zauzemamo za jamstva, ki so povezana z nadzorom sistema v skladu z pravnimi organi in njihovimi zahtevami in pa preglednostjo in neodvisnimi in možnosti preglednih eh, storitev tudi. Potreben je torej jasen pravni okvir in tudi obveza držav članic za to, da se zagotovi, da, bo res, da bodo postopki res harmonizirani in pa jasni, ko bo šlo za nadzor tudi neod, strani neodvisnih javnih organov. Grazie, eh, ci sono adesso due interventi. Hvala lepa, sedaj Imamo dve prijavi k besedi. Seveda vam bom dal la besedo, ampak vas prosim, da se držite časa govora. Gospa Entfeld najprej. Hvala lepa, kratka bom. Pozdravljam vse ukrepe proti zlorabi otrok in proti vsem tem negnusnim zločinom, o katerih razpravljamo danes. Ampak, če se o tem pogovarjamo, moramo zagotoviti, da smo učinkoviti in mislim, da je to najbolj pomembno. In moram reči, da pri celi razpravi ali pri teh predstavitvah, ki smo jih danes slišala, bi uporabili angliški izraz, da je v prostoru 300 kg gorila. Vsi se osredotočamo na neke baobave, ki so bili včasih v omarah, zdaj pa so tukaj v tej, v, na internetu, ampak 80 odstotkov primerov zlorabe otrok izvajajo ne zločinci, ampak ljudje, ki so v uh, znanem okolju, šola, športni klubi in crk, crkve in to poznamo in mislim, da moramo tega se tudi lotiti, kajti osredotočati se na internet je enostavno, ampak če si ogledamo primere, o katerih vsi razpravljamo, tako v Evropi kot izven nje, o storilcih, ki so nekaznovani in ki prikrivajo operacije, ki jih potem se ne sankcionira, potem nismo več kredibilni. Torej, se moramo spopasti s predlogi, ki so na mizi in pa tudi z problemi, ki so v državah članicah prisotni, niso pa samo povezani z zlorabo otrok strani eh, duhovnikov če govorimo o preventivi, ne smemo govoriti samo o tehnologiji ali pravosodnih okrepih, ampak se moramo tudi posvetiti, mislim, da ste omenili tradiciji. Rade pa bi dodala še odnos do spolnosti in pa spolnim izobraževanju. V, pogosto je problem, tudi ta zelo zavrt in nefunkcionalen odnos do seksualnosti. To je nekaj, o čem se tukaj ne pogovarjamo pogosto, ampak res je, da je. Da, da je zavrt odnos do seksualnosti problem in to je jedro tega problema in se ga moramo lotiti, če želimo to rešiti. Kar pa se tiče tehničnega vprašanja, blokiranja strani, se pa strinjam s tem, kaj je povedal gospod Botarel in rada bi dodala, da blokiranje ni le neučinkovito, kaj ti, če bi bilo samo neučinkovito, bi rekla pa kaj. Uh, ampak je pravzaprav protiproduktivno. Nisem tehnični strokovnjak, ampak glede na razlage, ki sem jih prejela, bi z blokiranjem strani naredili to, da bi ustvarili neko, nek imenik vseh teh Eh, negativnih strani in bi v bistvu ljudem še omogoči, olajšali dostop do teh strani in bi morali biti zelo previdni pri rešitvah, ki jih izbiramo in zagotoviti, da ne bomo problema poslabšali, ampak da ga bomo rešili. Hvala. Grazie, eh, la parola... Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Sipe. Hvala lepa. Mislim, da je pred nami eden najpomembnejših, a tudi najtežjih dokumentov. Seveda je, imamo vsi velik interes za to, da bi našim otrokom nudili čim večjo zaščito. Hkrati pa je naša dožnost, da, gleda, da, da smo pozorni tudi na to, da bodo vsi ukrepi, ki so predlagani v tem predlogu direktive, služili namenu, da se zmanjša število zlorab otrok in zato je potrebno zelo natančna preučitev. Po eni strani bi se pridružila temu, kar je rekla gospa Intfeld v zvezi z resnično zlorabo v resničnem svetu, v družinskem okolju. K tem problemu direktiva nudi premalo odgovorov nekaj stvari bilo danes že izpostavljenih pri vprašanju harmonizacije ali celo povišanju kazni, moramo pomisliti, kaj točno bomo s tem dosegli, kaj ti če kazen um, povišam, to tistega pedofila, ki je bolezensko pogojen, tega ne bo vračalo. Tu moramo biti bolj aktivni, v preventivi. Če pa bomo šli v drugo skrajnost. Namreč, da imamo pri tem problemu opravka tudi z organiziranim kriminalom in z trgovino z ljudmi, je vprašanje, katere zločince želim pravzaprav tukaj prijeti, tiste, ki si strani ogledujejo, tisti, ki to dajo na splet ali s tistimi, ki dejansko s tem služijo. Uh, In zanima me, v kakšni meri bomo tudi to vključili. Potem pa še eno vprašanje v zvezi z groomingom, kaj ti očitno v različnih prevodih je bilo to področje različno interpretirano, kaj točno je torej mišljeno s tem groomingom. Na eni strani obstaja to področje grooming, vzpostavitev kontaktov v povezavi z spletno kamero, otroke se spodbuja da izvajajo razna dejanja na sebi, ki se potem širijo preko spleta. To je ena interpretacija. Druga pa je ta, da gre zgolj za vzpostavitev kontakta z otroki, pa, tega pa ne moremo kaznovati. Navezavo kontakta lahko po, kaznujemo samo takrat, kadar je povezana z nedvoumno ponudbo seksualnih storitev. Torej, treba natančno preučiti, kaj točno bomo tu kaznovali. Potem imela bi še veliko vprašanj, ampak v tem mestu bo to sedaj zadnjo. V zvezi s tem, kako bi se opredelilo otroka, torej določitev starosti v direktivi za imen določanje konkretnih kazni, smo določili starost otroka, ki še ni dosegel meje spolne samo določitve. In ta meja je v državah članicah različna. Na drugi strani pa smo nasplošno rekli, da je otrok vse, kar je pod 18 leti. To se mi zdi samo po sebi nas sporno oziroma nasprotujoče si. In rada bi povedala, da tudi pri organih pregona države članice različno obravnavanje vprašanje, kaj je to otrok. In zato me zanima, kako se bo organom pregona, kako lahko organi pregona na spletni strani spoznajo, da je otrok star 18 ali morda še, šele 15. To je pomembna odločitev eh, oziroma vprašanje za odločitev tem, ali bi neko, mes, neko spletno stran res brisali ali ne. Tukaj pa se bomo stavili. Grazie. Eh, abbiamo cinque colleghi. Hvala lepa. Še pet kolegov se je prijavilo k besedi. In prosila bi vsakega, da se drži dveh minut časa govora, tako da bomo lahko potem tudi slišali odgovore gostov konec konca smo zato organizirali to konferenco. Gospod Brans. Thank you, Madam Chairman. Hvala, gospa predsedujoča. Nekdo je omenjal, kako težko je zapreti spletne strani. Ali to pomeni, da nekatere države članice ne sodelujejo pri tem? Potem smo slišali spolni turizem oziroma potujoče spolne storilce. Ali to pomeni, da nekatere države to tolerirajo oziroma to spregledajo in tega ne morejo preprečiti? To pa zaradi tega, ker imajo malo verov za to. Kaj zadeva kazni? Odvračilni del kazni je takšen, da je lahko sorazmeren z resnostjo kaznevega dejanja. Vendar, če storilec ne želi sodelovati in želi ta rehabilitacijo, potem to nima smisla. V Združenem kraljestvu je eh, tako, da če nekdo ne sodeluje, potem ga vseeno lahko prej spustijo. Nekateri, mislim pa, da tisti, ki ne sodelujejo v rehabilitaciji, ne bi nikoli smeli biti spuščeni na prostost. Mislim, da spolna zloraba in prostitucija je nekaj, česar javnost včasih ne razume. To pa zato, ker policija in mediji ne spremejo potrebnih ukrepov. To pa zaradi tega, ker gre za um, občutljiva področja, odkudar prihajajo um, storilci to recimo bilo pri nas tako v Yorkshiru, kjer je dejansko prihajalo takšnih stvari. In eh, družine so pogosto krat storilce eh, opisovali kot eh, nedolžne. Veliko krat družine žene zanikajo dejanja eh, svojih možev in s tem se tudi storilci teže rehabilitirajo. Ne vem, kako bi se tega lahko lotili, vendar tega se moramo nekako lotiti. Nisem proti temu, da identificiramo osebe, ki gredo na spletne strani za troško pornografijo, vendar mislim, da bi nekateri organi lahko uh, na ta način določali neke osebe, ki gredo recimo na napačne spletne strani. Skratka, ne sme priti do tega, da bi nekoga pokrijem obdožili česa. Hvala. Albrecht, izvolite. Ja, dank. Also, uh... Hvala lepa. Hvala vsem referentom predvsem pred, predstavitev gospe Kamerevert mi je zelo gajala, ker je vključeval tudi dejstva in številke in zato si moramo vedno prizadevati, da se osredotočamo na številke in pa realnost. Pri tem pa sem opazil, da je komisija ponovno opozorila, da je več spletnih strani z sebino, z troško pornografijo. Kolikor jaz vem, je to število padlo. To kaže tudi študija, ki jo je podprla Finan eh, Evropska unija, družba European ki je ugotovila, da v preteklih šestih mesecih število teh strani padlo za 78 odstotkov in da vsekakor to stalno pada. In zato bi me veselilo, če bi lahko izvedeli še kaj več o zadju tega in če bi lahko tudi slišali, katere so strani kadar gre za blokiranje strani, katere strani so tiste, ki se jih ne da brisati. Če prav razumem, je večina teh strani ali velik del teh strani v ZDA država, o kateri jaz pričakujem, da bo sodelovanje pri pravosodnem, da v pravosodju dobro in to ne kar nekako, ampak tudi hitro. Uh, Primer za to je tudi tako imenovan phishing bančnih podatkov, kjer mi je bilo povedano, da so v zelo, zelo kratkem času lahko zbrisali določene spletne strani in zanima me, zakaj naj to na tem področju kjer so se skoraj vse države sveta izrekle za konvencijo proti zlorabi otrok, da pa pri tem pa takšno ukrepi naj ne bi bili mogoče. Na tem mestu se mi zdi pomembno upoštevati tudi druge možnosti, torej, da se še intenzivneje borimo proti boju, mislim, proti zlorabi otrok. Treba pa je tudi pomagati žrtvam. in pa izboljšati potem tudi očkodninske ukrepe. Hvala. Hvala. Izvolite, gospod Verejen. Ja, äh, Hvala. V kulturnem odboru obravnavamo sklop vprašanja to temo. Tudi gospa Kamerevert je omenila določene točke. Mislim, da je pomembna točka, ki doslej ni bila omenjena so te uh, eh, sobane peer-to-peer, kjer pač to ne gre preko spleta, ampak je to v nekem ožjem krogu in se tam to izvaja. In tam pravzaprav ne moremo zadev preprečiti istovrstnim blokadam. Mislim, da je to pomembna točka. Izboljšana koordinacija, ki jo je ravno omenil uh, um, gospod Albrecht je zelo pomembna pri straneh, kjer se izvaja phishing, se to do, dogaja zelo hitro, uh, v parih urah se te strani blokira, pri otroški pornografiji pa to traja dneve in tedne, preden se tukaj karkoli zgodi. Morda bi tukaj lahko z bolj osredotočenimi ukrepi in boljšo koordinacijo zadevo eh, obravnavali ob sami korenini, ne pa samo z nekim prikrivanjem nekateri prispevki so se mi zdeli zelo pomembni in zanimivi tudi. To, da gre predvsem tudi za to, da moramo v Evropi intenzivne delati na preventivi in pa osveščanju, s tem, da to osveščanje ne smemo izvajati samo pri eh, otrocih, ampak tudi pri starših, ki niso toliko vešči interneta, zato da se jih obvestijo o obstoječih nevarnostih. Otroci rastijo z internetom in so zelo vešči tega interneta, otroci počnejo veliko stvari, starši pa ne vedo kaj. In ravno ko se, ko govorimo o preventivi, moramo v tej direktivi še storiti še več. Grazie. Hvala. Ernst, izvolite. Ja, vielen Dank. Hvala, kratka bom. Mislim, da pri celotni razpravi moramo biti zelo pozorni na to, da ne bomo izgubili iz oči celotno širino zlorabe otrok na internetu. Leta in leta sem se ukvarjala z zlorabo otrok in pornografijo na mejnem območju med Nemčijo in Češko, in vem, da je to zelo široka razprava, ki jo moramo nujno upoštevati tudi pri tej razpravi. Zato mislim, da moramo upoštevati tudi vprašanje pomoč žrtvam, kako lahko otroke boljše podpremo, preventivni ukrep in tako naprej, moramo bistveno bolje odraziti tudi v tej razpravi. Drugič, od um, predstavnika varstva osebnih podatkov, uh, me zanima, kakšne so izkušnje z brisanjem strani, kako bi lahko tukaj bili malce bolj stvarno podprti pri argumentaciji. Tretjič, svar in pred zaustritvijo kazni. To je vse krasno, ampak dejstvo je, da ravno pri otrocih je stvar taka, da zaustritev kazni vpliva na otroke same, da se. Uh, nasilje poveča, kaj ti pravijo, no, saj če je, če je kazen tako ali tako, tako visoka, lahko vodi tudi tja do, do umorov in to pa ne pomeni, da ne bi bile kazni potrebne. Potem pa še starost nama je 18 let, tudi tu se pridružuje mnenju kolegice in moramo biti previdni, kako bomo to uredili. Hvala. Gospa Wikström, izvolite. Tak so mi, fru talman, ali fru ordförande. Ja, vil... Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi samo povdarila to, kar je povedala gospa Sofija Intveld. Najbolj nevarno mesto za otroke, kjer so najbolj izpostavljeni spolnemu nasilju, ni nekje v mestu, ni nekje v nekem, neki temni ulici, temveč ravno doma, pogosto so tisti, ki storijo ta kazniva dejanja, ravno tisti, katerim otroci zaupa, recimo duhovnik, učitelj, sorodnik, skratka nekdo, ki bi mu otroci morali zaupati. No, danes seveda po internetu hitro potujejo podobe zlorabljenih otrok, to je dejstvo in to je nekaj grozljivega, to je grozljiva grožnja za otroke in to lahko traja več let. To je gotovo uh, eden najhujših eh, težav, katere se moramo lotiti. Treba je najti pravo ravnotežje. Vedno sem zagovarjala svobodo govora. To je absolutno pravica. V vsaki demokraciji se vsakdo lahko svobodno izraža na umetniški, književni, fotografski način ali tako naprej. Seveda vsi moramo biti svobodni in to naj velja tudi za internet. Vendar, moramo vseeno gočiti, kje so meje te svobode. Saj moramo poštevati, kako lahko to vpliva druge. Otroška pornografija vključuje žaljenje in izkoriščanje otrok, odzemanje pravico do integritete. In tu moramo videti, da smo šli preko meje svobodne govora. Torej, ne gre za svobodo govora. Govorili smo o blokiranju spletnih strani. To je gotovo eno orodje, ki jih moramo spreti, če se želimo zadev resno lotiti. Sveda je bolje, če lahko odstranimo takšne strani, vendar če tega ne moremo doseči, potem je blokiranje lahko eno od orodij, katerega se lahko poslužimo katerakoli demokratična država, katerakoli člana, država članica seveda ne sme izvajati spletne cenzure. Vendar gre za to, da je eh, splet nek paralelni svet, v katerem vseeno mora vljati pravna država in kjer ne sme vljati brez vladje. Tudi tam je treba poštevati pravila, ki veljajo v realnem svetu. Uh, verjetno je mogoče zaščititi varstvo otrok in hkrati zagotoviti svobodo govora na odprtem spletu. Ne smemo se zavljuti z ničemer, kar ne bi doseglo tega ravnotežja. In polagamo na srce komisiji naj čim bolj dela na tem. Ne pozabite, da je najpomembneje tu, da poskrbimo za otroke ki so uh, tisti, ki so žrtve teh grozljivih dejanj. Grazie. Hvala. In še zadnji na mojem seznamu. Blinke včuti, izvolite. Mm, Hvala, gospa predsedujoča. podatkovne baze z otroško pornografijo eh, so večino naložene v ZDA, v Avstraliji in v določenih evropskih državah. In razprava že poteka z ZDA in Rusijo, da bi blokirali strežnike s to vsebino. Vendar imamo več držav članic, ki ničesar ne storijo v zvezi s tem. Ali mislite, da ne bi bili bolj učinkoviti? če bi vzpostavili nekakšno, nekakšen mednarodni zavezujoč sporazum, zgolj bilateralni sporazumi ne bodo dovolj. Mislim, da potrebujemo uh, večjo kazensko odgovornost in tu se strinja z gospod Anželili, ki pravi, da potrebujemo dolgoročno uh, strategijo preventive. Kako imamo lahko takšno strategijo, če v EU nimamo celovitih podatkov, ki bi nam pokazali, kako razširjen je ta grozljiv pojav. Vse države članice bi se morali lotiti dela in začele zbirati takšne podatke. In še nekaj, če želimo se boriti proti uh, spolne zdrave otrok, potem se moramo vsi usklajeno truditi za to. Zato mislim, da ne smemo deliti odgovornosti in reči, države članice so odgovorne za to in to recimo za minimalne eh, kazni. Mislim, da to ni pravi pristop. Če želimo dejanske rezultate, potem moramo vsi skupaj sodelovati. Zato moramo spostaviti minimalne kazni na evropski ravni. In še nekaj. Ali imamo osebje, ki je kvalificirano za potek teh programov? Tega še nismo omenjali, vendar vsi se zavedamo, da socialni delavci, delavci v izobraževanju, vsi potrebujejo posebne zmogljivosti za to, da bodo res lahko uh, pomagali otrokom, da bodo spregovorili o tem, kar se jim dogaja. Tega ne smemo pozabiti. Grazie. Hvala. Hvala vsem govornikom za ta del. In še enkrat vas pozivam, da sekretariat odbora pošljete svoje govore, zato da jih bomo lahko um, kasneje analizirali, da bomo dejansko lahko čim bolj izkoristili vaše prispevke. Sedaj pa bi dala besedo gospodu Lorelu in gospodu Artingu. Ali lahko prosim pridete za govorniški odr?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 Okej. Eh. Dobro. Nadaljujemo z delom. Takoj bom dala besedo gospodu Laurelu, ki predstavlja Eurojust. Izvolite. Eh, Gospa predsedujoča, dragi člani parlamenta, gospe in gospodje, sem nacionalni predstavnik za Švedsko pri Eurojustu, sem tožilec in oper, operativni vidik direktive. In da vam bom primer iz realnega življenja. Eurojust predstavlja pravosodno sodelovanje oziroma organizacija za evropsko pravosodno sodelovanje in mi koordiniramo ukrepe glede preiskav in ukrepov in pregona. In obravnavamo resen čezmeni kriminal, zlasti organizirani kriminal. Prav tako lajšamo sodelovanje med pravosodnimi državami, članicami, pa tudi s tretjimi državami in imamo uh, eh, centre znanja za čeznacionalno sodelovanje. Nekaj komentarjev glede osnutka oziroma predloga direktive. Predstavil bom številne eh, predloge za in tudi nekaj proti resne oblike zlorabe otrok, ki niso zajete v obstoječi evropski zakonodaj, bodo sedaj kriminalizirane oziroma kazensko preganjane. Osredotočil se bom na tiste dele direktive, ki so najbolj pomembni za delo Eurojusta. dobro je, da bo nova direktiva preganjala nove oblike, nov razvoj v um, IT okolju. Torej, tu bomo zajeli več, kot je zajel okvirni sklep. Menimo, da je dobro, da se sklicuje na okvirni sklep, ko gre za kolizijska pravila v kazenskem postopku. Prav tako je določena vloga Eurojusta. Kolizijska pravila so zelo pomembna pri tej vrsti kaznjivih dejanj. strinjal bi se z gospo Šarma, ki je dejala, da formulacija spolni turizem in otroška pornografija morda niso najbolj primerne. Raje bi predlagal, tako kot je tudi ona dejala, da bi rekli, potujoči spolni storilci, to je gotovo bolj pravilna opredelitev. In podobe spolne zlorabe otrok. Katerakoli fotografija otroka v spolni situaciji, kot jo določa direktiva, je opis kaznivega dejanja. Ne smemo mešati zakonskih do, do, definicij, kot recimo pornografija in otroška pornografija s to vrstnimi Ne z, s, s, s to vrstnimi opisi kaznevi dejanj. Tu ne gre za neke, neko drugo vrsto pornografije, gre za opis kaznevega dejanja. Kot smo že slišali, Imeli bomo nove možnosti glede učinkovitih operativnih ukrepov, recimo skritih operacij, skritih preiskav. Preiskava ne bo več odvisna od prijave strani žrtve ali družine žrtve. To je dobro. Dobro je, da imamo jasne definicije glede kaznjivih dejanj, vendar kot sem že uvodoma dejal, mislim, da, mislim, da določene formulacije moramo ponovno premleti. Zelo pomembno vprašanje je razširjena pristojnost, eh, načelo zunanje pristojnosti, ekstrateritorijalna pristojnost, torej da lahko kaznujemo potujoče spolne storilce, temveč da lahko preganjamo tudi druga kazniva dejanja, ki eh, se zgodijo zunaj ozemlja. Nisem želel nič reči glede blokiranja ali brisanja spletnih strani, vendar bi vas vseeno spomnil, na to, da bi lahko prišlo do težav s pristojnostjo. Če imamo strežnik v državi članici ali v ZDA, tu lahko kaj storimo, saj za ZDA dobro sodelujemo. Vendar lahko imamo težave, če je strežnik v državi članici, s katero nimamo sklenjenega sodelovanja. Saj, če črtamo m, mm, spletno vsebino, to potem storimo na ozemlju druge države. Nekaj komentarjev glede same statistike. Imamo določene statistične podatke iz primerov Eurojusta kot vidite, tu ne gre za veliko primerov, vendar kot rečeno, mi se ukvarjamo z zelo resnimi primeri, kjer je vključenih več držav članic oziroma še drugih držav. Torej ne gre za običajne postopke, ne gre za običajne primere spolne zlorabe. V eni sami državi članici gre za primere, ko imamo več držav članic, oziroma več držav. 30 odstotkov primerov pomeni spolno zlorabo, ki vsebuje posilstvo in spolno zlorabo. 18 odstotkov je otroške pornografije, 16 odstotkov, 16 odstotkov uh, proti pravicam otrok, in tudi recimo še umore in uboje. Predstavil bi primer. ki dobro predstavlja primere, s kakršnimi se srečujemo pri Eurojustu. Primeru, to, ta primer se imenuje eh, izgubljeni deček, Lost Boy. Tu je šlo za sodelovanje devetih držav članic in štirih tretjih držav. gre za to, kako smo um, razgradili svetovno, torej veliko pedofilsko mrežo. V tem primeru se je sodelovanje začelo od decembra 2007 na zaprosilo Norveške. Norveška je prosila Italijo za sodelovanje preko Eurojusta saj običajni kanali pravosodnega in policijskega sodelovanja niso delovali, zato je eh, Norveška prosila Eurojust za sodelovanje. In s tem smo torej povezali delo. Tu gre za primer, ko je šlo zelo resna kazniva dejanja in šlo je za več milijonov podob eh, spolne zvarebe otrok in več tisoč filmov. Tu je šlo za res veliko mrežo, ki je delovala kot eh, neke vrste podjetje. Oni so proizvajali in distribuirali takšne materijale. Člani te mreže, pa so tudi sami izkoriščali otroke in jih zlorabljali. Uporabljali so za to sveda internet, svojo mrežo so premikali s serverja na server, je zelo sofisticirane varnostne porokole. Uporabniki so živeli v ZDA, Belgiji, Braziliji, Kanadi, Franciji, Nemčiji, Mehiki, Nizozemski, Novi Zelandiji in tudi v Združenem kraljestvu. Imeli smo 35 članov, ki so jih identificirali. E, žrtev pa je bilo ogromno in to po celem svetu. Eurojust je omogočil sodelovanje med vsemi temi državami. Imeli smo pet koordinacijskih sestankov kjer so se toživci in preiskovalci iz držav članic srečali, izmenjali informacije, izmenjali prošnje za medsebojno pravno pomoč in uskladili svoje ukrepe. Na norveškem je bil en storilec eh, kaznovan, dobil je deset let zapora. Ta postopek sicer še poteka sedaj, ravno sedaj je ta postopek poteka na prizivnem sodišču na Norveškem. Bilo je na tisoče posnetkov, ki so bili zaseženi, 17 žrtev smo identificirali, žrtve so bile iz Norveške, Romunije in Brazilije. V Italiji je bil aretiran en storilec, zaseženih je bilo več kot milijon posnetkov, sedem žrtev in dva uh, posrednika smo identificirali v Romuniji. V Romuniji smo identificirali 8 rekruterjev, 27 žrtev, preko podob smo jih prepoznali in sedaj preganjamo 3 žrtev osumljence. V ZDA je bilo 15 članov identificiranih, 14 je sedaj v priporu in grozim 20 let na zaporna kazen. To je minimum. Torej, vsaj 20 let bodo bili. Identificirali smo 35 žrtev in 7 tera, terabajtov pedofilskega materijala. In en terabajt je milijon megabajtov, tako da si lahko predstavljate, da je to zelo veliko materijala. Doslej še nisem slišal za tako veliko zajetje podatkov. V Združenem kraljestvu smo imeli enega storilca, v Franciji enega, v Braziliji štiri in v Belgiji enega storilca smo uh, identificirali in uh, aretirali. Nemogoče bi, koordinira, bi bilo ne, koordinirati to delovanje, ki je vključevalo toliko držav, če ne bi imeli neke mednarodne organizacije, kot je Eurojust. Eurojust je bil vključen, saj običajni kanali niso delovali. Eurojust je organiziral koordinacijske sestanke v Hagu in v, in v več država članicah, zato da smo združili skupaj preiskovalce in toživce. Dal sem vam primer, eh, recimo imeli smo eno toživko iz ZDA, ki je prinesla podatke in s tem začela preiskavo v ZDA. Torej, iz našega sestanka je prinesla dovolj um, podatkov za preiskavo in na osnovi tega je 15 oseb bilo osumljenih in sedaj je 14 v priporu. Skratka, gre za zelo uspešno sodelovanje, ki se je začelo leta 2007. Doslej še nismo dobili vseh rezultatov, vendar vseeno smo že nekaj dosegli in smo vam to tudi sedaj pokazali. Tu imamo še kontaktne informacije in hvala za vašo pozornost.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 gospa predsedujoča, prav tako hvala lepa odboru Libe za organizacijo tega dogodka. Europol podpira delovanja vseh treh institucij na tem zelo pomembnem področju priprave novega zakonodajnega predloga. Že leta 2009, na začetku priprave tega dokumenta, je Europol imel svojega strokovnjaka v skupini, ki je to pripravljala trgovina z eh, ljudmi in pa spolna zloraba otrok je po našem mnenju, tako kot meni tudi Evropska unija, velika prednostna naloga. Že več kot 30 let delujem v policijskih vrstah, še vedno pa sem šokiran, ko grem naprimer v enoto, ki se ukvarja spolno zlorabo otrok in mi pokažejo nove primere takšnega izkoriščanja. Europol je koordiniral že več mm, preiskav v državah članicah konec leta 2010 je Europol sodeloval že več kot pri 30 mednarodnih primerjih, ki so se ukvarjali s takšnimi primeri spolne zarabe otrok in pa širjenja pornografskega materijala. Tako smo identificirali že 2000 nevarnih osumljencev, veliko smo jih tudi prijeli z našimi glavnimi strokovnjaki in pa analitičnimi orodji ter pa zmogljivostmi smo skupaj z državami članicami že začeli preganjati najbolj nevarne mreže v Evropi. Sprošili smo več kot 14 tisoč čezmejnih preiskav te vrste. Tako vidite, kako zelo razširjena je ta stvar v Evropi in kako razširjeno je naše sodelovanje. Sedaj pa bi se rad osredotočil na sam predlog in še posebej na nekatera področja, ki so najbolj zanimiva za Europol. Najprej drugi člen ključni izrazi, prostitucija, otroška pornografija. Vse to bomo sedaj zelo jasno opredelili. Europol pozdravlja to, da se čim bolj natančno opredelite izraze in da so ti tudi v skladu z zadnjimi mednarodnimi instrumenti. Takšen pristop Europola ponuja veliko boljše razumevanje tega problema in tudi izboljšuje možnosti za čezmejni pristop potem pa členi 3 do 7, resne oblike spolne zlorabe otrok in pa spolnega izkoriščanja. Trenutno EU zakonodaja tega še ne zajema, ampak sedaj v prihodnosti pa bo. Evropo še posebno pozdravlja uvedbo nove določbe v petem členu, ki kaže, da je kaznivo dejanje tudi to, če s tehnologijo pridobiš otroško pornografijo in to namenoma. Internetni uporabniki, ki prenašajo takšne datoteke spleta, pogosto tudi proizvajajo in pa distribuirajo takšne datoteke. Proizvodna in pa distribucija takšnega materijala se pogosto odkrije potem, ko se preišče določene objekte. Enako načelo velja tudi za dostop. Včasih, naprimer, nekdo gre na spletno stran z otroško pornografijo pa morda tudi ne prenese teh datotek spleta. Odvisno. Pač treba je preiskati zgodovino iskanja posameznega računalnika in pa računalniške dnevnike. Zadnji način delovanja kaže tudi to, da nekateri storilci kaznjivih dejanj shranijo svoje datoteke tudi zunaj svojih računalnikov. Izkoristijo ogromne zmožnosti shranjevanja v kibernetskem prostoru pač nekje druge, ne na njihovem računalniku. Šesti člen, nove oblike spolne zlorabe in pa spolnega izkoriščanja, ki je še posebno možno zaradi novih tehnologij. To vključuje grooming, torej napljevanje otroka oziroma snemanje otroka. Europol to podpira, kajti internetni grooming je realnost. To ne velja samo za mladoletnike, ampak tudi za otroke. Pogosto napeljujejo vse te mladostnike k kaznjivim dejanjem. Pogosto se kontaktira s temi te otroke um, preko interneta, pa tudi preko telefonskih omrežij. Europol krepi sodelovanje s uh, javnimi in pa zasebnimi akteri zato, da bi izboljšali politiko na teh področjih. Naprimer, treba je okrepiti nadzor, tako da se naprimer mladoletni otroci in pa mladoletnika sploh ne bi smeli um, registrirati na določenih straneh člena 14 in 15. Tukaj bomo uvedli več določb, tako da bi laže preganjali storilce, tudi če jih otrok ne prijavi. 14. člen, Europol je v nekaterih državah članicah že odkril primere, ko so žrtev odkriš lepo več letih, ko je naprimer ta žrtev že bila polnoletna. V nekaterih primerih so potem preiskovalne note odkrile um, storilce kaznjega dejanja, vendar pa žrtev ni več želela preganjati tega človeka, ker je že preveč časa preteklo med tem. Tisti, ki zagrešijo kaznjega dejanja, so bili torej odkriti, ampak niso bili obsojeni. Jasno je sedaj, da takšni ljudje morda celo ponovno um, škodijo drugim otrokom. Potem naslednji člen. Europol meni, da je zelo dobro, da imamo preiskovalne enote, ki odkrivajo to, kako se s eh, novimi podobami in pa s nekaterimi posnetki takšna otroška pornografija daje na splet pri tem smo bili dokaj uspešni, odkrili smo nekatere primere, pa tudi morda rešili hm, kakšnega otroka pred tem. Potem pa člen 16, pravila glede hm, sodne pristojnosti. Treba je poskrbiti za čezmejno sodelovanje. Dejstvo je, da takšni storilci kaznjivih dejanj pogosto potujo ali pa se morda celo redno preselijo v druge države, kjer imajo še toliko lažji dostop do otrok. Prav tako storilci kaznjivih dejanj pogosto gredo v druge države, zato ker vedo, da v nekaterih državah nimajo ustrezne zakonodaje in da je zakonodaja morda milejša kot po njihovi državi izvora. Včasih, na primer, um, so se take primeri že odkrili, zato je treba nujno storiti več za ustrezno uveljavitev 16. člena kajti v zakonodajah obstajajo določene vrzeli. Europol bo kmalo začel tudi s pobudo za to, da bi potencijalno odkrivali tudi nekatere storilce kaznjih dejanj zunaj EU. Potem pa še 19a in pa 21. člen, kako prepričati spolni turizem, pa kako blokirati nekatere spletne strani, ki so pogosto zunaj EU kibernetskega prostora. EU podpira to, da moramo do otroške pornografije pristopati na večplasten način na številnih področjih, kajti ta resen zločin je zelo raznolik. Tudi zasebni sektor bi lahko naprimer, pri tem sodeloval, naprimer potovalne agencije bi nas lahko opozarjale na spolni otroški turizem. To bi lahko bilo zelo koristno, prav tako bi lahko s tem povečali ozaveščenost. Po 21. členu je Europol že podprl uvedbo tehnologij filtriranja v nekaterih državah članicah. Ponudniki spletnih storitev lahko na nacionalni ravni blokirajo dostop do spletnih strani za otroško pornografijo. Blokiranje seveda ni trajnosten in pa dokončen način preprečevanja, ampak je pa to eden izmed možnih mehanizmov pri preprečevanju tega problema. Europol meni, da je zadnji osnutek um, dokumenta dobra podlaga na področju boja proti spolni zlorabi otrok. Europol meni, da je zato ta dokument zelo koristen korak naprej. Hvala. Grazie. Ehm, prima di aprire eh, poi il dibattito. Hvala lepa. Preden začnemo z razpravo. Dajem besedo še Regini Jens Dotir, obmeno Svete Evrope. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, gospod in gospodje. Vsak peti otrok je žrtev spolnega nasilja ali pa spolne zarabe do svojega 18. leta. 80 odstotkov teh otrok je žrtvo nasilja v svojem krogu zaupanja. Kaj to pomeni? Seveda družina, skrbniški domovi, njihovi domovi in podobno. In to je treba nujno zaustaviti. Naša odgovornost je, da za to tudi poskrbimo. Prav zato bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu za to, da je zbral toliko visokih strokovnjakov in uradnikov na tem pomembnem dogodku, tej predstavitvi. Sedaj je čas za ukrepanje in upam, da bo k temu pomagala tudi današnja predstavitev. V naslednjih petih minutah bom predstavila glavne razlike med Konvencijo Sveta Evrope um, za izkoriščanje otrok in pa trenuten osnutek direktive EU. Potem bom pokazala tudi to, kaj svet Evrope počne za to, da bi prepričali nasilje nad otroki. Znano je tudi kolegica za penologijo, ki bo povedala nekaj um, v zvezi s konvencijo sveta Evrope na tem področju. 39 članic sveta Evrope je podpisalo trenutno konvencijo. Albanija, Danska, Grčija, Malta, Nizozemska, San Marino, Srbija in Španija pa so še v poteku ratifikacije. Še več drugih pa se bo še pridružilo. Konvencija je odprta za vse. Parafirajo in ratificirajo jo lahko tudi tisti, ki niso člani Sveta Evrope. To se je že zgodilo, naprimer ZDA, Kanada, Japonska in Mehika so to podpisali, so pa tudi sodelovali pri uh, pisanju konvencije. Tudi Evropska unija kot taka lahko ratificira konvencijo in to je bilo zelo dobrodošlo. Konvencija je dinamična, kajti namenjena temu, da smo v teku z različnimi dogodki na tem področju, s um, različnimi kaznimi dejanji, z prizadevamo si za izmenjavo dobrih praks in pa za približevanje najboljših instrumentov. To ni samo pravni instrument na kazensko-pravnem področju, ampak je tudi instrument za preprečevanje kaznjivih dejanj pa za pomoč žrtvam. Prav tukaj je prava priložnost za Evropsko unijo, zato da daje zgled. Izobraževanje in pa povečevanje ozaveščenosti je zelo pomembno člena od 5 do 10 se nanašata na otroke, na tiste, ki delajo z otroki in pa na širšo javnost. Prav tako marsikaj piše tudi o posredovanju države, določajo se mehanizmi, po katerih bo država lahko um, ugotovila, kdo so storilci kaznjivih dejanj in jih tudi kaznovala. Imamo več glavnih ciljev. Preprečiti spolno trgovino s otroki in pa spolno izkoriščenje otrok, potem drugič eh, zaščititi pravice žrtev, potem okrepiti mednarodno sodelovanje proti zlorabi in pa okrepiti sodelovanje v okviru mehanizma spremljanja, tako da se zagotovi dosledna uveljavitev teh mehanizmov med vsemi članicami Sveta Evrope, 47 državami. Ne živijo preveč osko opredeljevati posameznih izrazov v konvenciji. So pa nekateri izrazi dokaj široki, tako da jih lahko države tudi po svoje nekoliko prilagodijo. Se pa je vendar izkazalo, da um, je naprimer starost, kjer je um, otrok lahko zase zmožen odgovarjati, zelo različna, naprimer od 13 pa do 17 let. To je tudi problem, ker so razlike prevelike. Države se lahko odločijo, kje bodo najbolj sodelovale. To je gotovo najboljša pot, kajti pravni sistemi med državami so še vedno zelo različni in se morajo bolj približati uh, v EU so trenutni pravni sistemi bolj približani kot pa med državami sveta Evrope. To je tudi priložnost za Evropsko unijo, da pri tem pomaga. Sankcije, če jih imamo, morajo biti odvračilne, so razmerne in učinkovite, so pa, kot rečeno, zelo različne. Svet Evrope se zaveda tega, da lahko obstajajo razlike med državami. Pripričani smo, da osnutek direktive EU ne bo omejil področja uporabe in pripričani smo, da bodo določbe učinkovite, sorazmerne in tudi odvračilne. Filozofija konvencije se nanaša na 3PE. Preventiva, zaščita in preganjanje. In eh, tukaj sem že pri glavnih razlikah med našo konvencijo in pa osnutkom direktive dve večji razliki bi omenila. Specifičnost eh, opredelitev in pa predlog za to, da se od EU držav zahteva blokiranje spletnih strani, kjer se najdejo spolne podobe otrok in pa otroška pornografija ter pa taki materiali. Člena 1 in pa 2 osnutka direktive omenjata različne opredelitve in pa izraze. Glavni cilj konvencije Sveta Evrope in pa osnutka direktive je, da se borimo proti spolnemu skrišenju otrok in pa preganjanje tega pojava. Opa dokumenta se nanašata na to, ampak se pa pojavljajo tudi razlike. Glavni cilj konvencije je, kot rečeno, zaščita žrtev, preventiva in pa mednarodno ter mednacionalno sodelovanje ter tudi vzpostavitev mehanizma za spremljanje uveljavljanja konvencije. Osnutek direktive EU pa po drugi strani predvideva bolj konkretne cilje, naprimer opredelitev različnih kaznjenih dejanj, potem eh, posameznih sankcije, prav tako namen, da se ukrepi sankcije in s tem tudi zaščiti žrtve. Otroška pornografija, tako v konvenciji kot v osnutku direktive, se strinjamo, da se to nanaša na otroka, ki je mlajši od 18 let. To mora biti dosledno v celotnem osnutku direktive. Spolna narava materijala je glede na osnutek direktive glavni problem. To je tudi ustrezno opredeljeno. Konvencija um, Sveta Evrope daje možnost državam, da uh, bolj same ugotovijo, kaj pomeni nerealistično prikazovanje neobstoječega otroka v spolne namene, um, je to v snutku direktive nekoliko drugače zapisano. Glavna razlika med obima instrumentoma pa je člen 21. Ta predvideva konkretno ukrepanje držav članic glede blokiranja spletnih strani oziroma glede filtriranja dostopa do spletnih strani na njihovem ozemlju. To je zelo široka določba v osnutku direktive in je predvsej bolj obsežna kot pa naša konvencija Sveta Evrope. Je pa treba morda razmisliti o tem, s kakšnimi mehanizmi bi to lahko dosegli v praksi pri pripravi konvencije Sveta Evrope nismo govorili o blokiranju, zato ker pač tega nišče ni omenil, bi pa vseeno opozorili na to, da takšna praksa lahko prenaša številne posledice. Izvajanje takšnih ukrepov mora tudi biti v skladu s temeljnimi pravicami, ki so tudi zapisane v konvenciji o človekovih pravicah, kar posebej velja za svobodo govora, za pravico do družinskega in zasebnega življenja, prav tako pa je treba poskrbeti za to, da so pravice otrok dejansko zaščitene. Blokiranje dostopa poziva k mednarodnemu pristopu. Tukaj je pomemben pravni inštrument za urejanje kibernetskega prostora. TCY je morda pravi mehanizem za ustrezno ureditev blokiranja spletnih strani in pa za čim boljše mednarodno sodelovanje pri tem. Prav tako um, je potrebno imeti tudi pravno sodno pristoj, pristojnost. To se nanaša na koncept teritorijalnosti in pa v nekaterih posebnih primerih tudi izven teritorijalnosti. Prav tako je pomenila tudi nacionalnost posameznega storilca kaznivega dejanja in pa včasih tudi nacionalnost žrtve. Razen v primeru pravila teritorijalnosti so možne tudi nekatere izjeme in zadržki. Konvencija predvideva široke kriterije, prav tako predvideva tudi to, da morate imeti žrtev in storitev kaznjega dejanja um, status rezidenta v svoji državi, ki to preganja. Prav tako pozivamo k temu, da se odpravi glavne ovire k preganjanju glavnih kaznjivih dejanj, ki se zagrešijo v tujih državah. Tu gre za tehnične ali pa postopkovne ovire. Odprava zahteva po dvojni odgovornosti je morda naprimer podlaga za nasprotovanje. Prav tako je pomembno tudi to, da je v snutku direktive govora o strukturi, ki je prijazna otroku, torej ko pomagamo otroku, um, kjer se ugotovi, da je bilo kaznivo dejanje zagrešeno. Vedno treba upoštevati stališča in interese otroka. Gospa Anželili, prej ste povedali, če bi lahko predstavili pisne pripombe. Svet Evrope bo z veseljem eh, predstavil te pisne pripombe, glavne razlike med našo konvencijo Sveta Evrope in pa um, vašim osnutkom direktive. To vam bomo poslali v nekaj tednih. No sedaj pa ne se osredotočim še na prihajajočo kampanjo Sveta Evrope. Upam, da boste tako še bolj motivirani za to, da boste direktivo čim prej um, uveljavili kljub nekaterim težavam. Upam, da boste pri tem pogumni. 29. novembra bo Svet Evrope sprožil svojo kampanjo za konec spolnega nasilja. To se bo zgodilo v Rimu, v Italiji. To bo za nas odlična priložnost, da še vedno povečujemo ozaveščenost in pa da sprejemamo konkretne korake za to, da vzpostavimo učinkovite pravne mehanizme, s katerimi bi preprečili tista grozovita dejstva, ki sem jih prej navedla. Namreč 20 odstotkov vseh otrok je v svojem mladosti žrtev spolnega nasilja in to 80 odstotkov teh pa v svojem krogu zaupanja družine in znancev. Zato še posebej pozivamo države članice in Evropsko unijo k temu, da podpišejo konvencijo. Računam tudi na vas kot vplivne politike, eh, da boste poskrbeli, da se bo to čimprej dejansko tudi zgodilo. Naj povem, da bomo se povezali tudi z nekatimi nacionalnimi ekipami za kampanje, sodelovali pa tudi nevladne organizacije in pa nacionalni politiki. Večja ozaveščenost na nacionalni ravni bo tudi pomenila boljšo organizacijo in tako bomo lažje ustrezno sprejeli zakonodajne ukrepe. Otroci so prav tako zelo pomemben del te kampanje in njihovo sodelovanje v tej kampanji je ključno. to je tudi v skladu z zadnjimi pripombami glede 12. člena konvencije. Prav tako je treba razbiti nekatere tabuje, treba je povedati, da se te stvari dejansko dogajajo. To je zelo pomembno. Praktično vsak dan prejemamo novice o novih žrtvah spolnega nasilja nad otroki. Tako se morda komu zdi, da praktično vsemo, da se to dogaja, morda, ampak vseeno mislim, da moramo to tveganje bolj razložiti našim otrokom. Treba jim pomagati, treba jim povedati, kako naj spregovorijo. Tudi starši pa morajo biti čim bolj um, aktivni pri tem preprečevanju teh grozovitosti. Kot smo že prej povedali, treba je govoriti predvsem tudi o izobraževanju uh, na področju spolne identitete. Večina staršev želi v bistvu preprečiti otrokom, da bi govorili o spolnosti že v mladosti. Ampak ne, mi moramo v bistvu pomagati staršem, da se bodo bolj pogovarjali s vami otroki o teh vprašanjih. Prav zato v svetu Evrope pripravljamo um, orodje za starše in za otroke, s katerim bi jih bomo lažje spodbudili, da spregovorijo. Ta kampanja za povečevanje ozaveščenosti bo tudi upam, da sprožila široko splošno razpravo. Bo pa pri tem treba biti pogumen in pri tem tudi računam na vas, poslanke in poslance, da boste um, vse spodbule k temu, torej starše, otroke in učitele, da pri tem sodelujejo, kajti ne želimo, da je ta kampanja na koncu neka skrivnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj imamo možnost kratke razprave, ampak res mora biti kratka, ker smo pozni, gospa Sipel in potem gospa Poskot. Sipel, prosim. Hvala lepa. Moram priznati, da dlje časa, ko poslušam strokovnjake, bolj se sprašujem, kakšen je cilj te direktive prisluhnila sem gospodu Rolleru iz Eurojusta in se sprašujem, kje je dodana vrednost te direktive na vaše uspešno delo. Ali ne bi zadostovalo, če bi zapisali direktivo, s katero bi zaprli vrzel v zvezi s tem, kar se dogaja na internetu? Vprašanje preventive je še vedno odprta in tudi gospoda Lorela bi vprašala, ta statistika v zvezi z eh, kazenskimi dejanjami ni čisto jasno, kaj stoji za tem, ko tukaj navajate grozljive številke o tem, koliko slik je na internetu, kakšna je referenčna velikost in ali je za tem res naraščajoča številka realne zlorabe ali se slike kopira, se jih reproducira. Kakšna je povezava? To moram vedeti, če želim sprejeti neko odločitev. To mi ni bilo čisto jasno, tudi strani Eurojusta in Europola bi si želela jasnejšo izjavo k vprašanju kazansko pravnega pregona pravnih oseb, To se mi zdi zahtevno področje. Kar pa se tiče preventive na področju osveščanja pri seksualnosti, je zelo pomembno, tako kot tudi pristojnost medijev, ampak ne gre dovolj daleč. Najmanj so ogroženi otroci, ki prihajajo iz varnega socialnega okolja, ki so priznane kot uh, samozavestne osebnosti in ki se tudi ne bojijo pri kakšnem dotiku odločno reči ne. S tem se že začne. Vsak pešec na pločniku se lahko ustavi pri vozičku in večkrat poboža otroka in že tukaj se začne. Otroke treba naučiti, da znajo reči ne. Meni pa bi bilo všeč, če bi lahko si vzeli čas in še enkrat jasno povedati, kakšna dodana vrednost za zmanjšanje zlorabe otrok predstavljajo posamezni vidiki te direktive. Tega, to mi danes še ni čisto jasno. Hvala. Frau Zipel, Frau Boskort, bitte. Hvala, gospa Zipel, gospa Boskort. Danke vam. Ehm, um, Ja, ik wil eigenlijk twee vragen stellen en die zijn vooral gericht aan Eurojust. Hvala, dve vprašanje imam, predvsem za Eurojust in Europol. Najprej me zanima, kako se lahko najde sploh otroke. Slišali smo že nekaj o številkah, o tem, koliko fotografij je bilo najdenih, ampak zanima me pa, kaj je z otroki. Te številke pa niso tako obširne. Seveda otroci potem, ki so postali žrtev, potrebujejo neko skrb, ampak kako to poteka? Kako, mislim, ta direktiva bi morala biti usmerjena tudi v to, da se otrokom pomaga, da se jim nudi podpora. Kako je to tukaj povezano? Tega ne razumem čisto dobro. Potem pa še eno vprašanje v zvezi s tem, kar je rekel gospod Erting. Ča, rekli ste, da se včasih sploh ne da ljudi kazensko preganjati, ker stvari zastarajo, potem bi se zauzela, da se to zastaranje odpravi. Pa še vprašanje za Eurojust. Tu gre za multinacionalne institucije, ki delujejo čezmejno, predvsem katolična crkv. V nekaterih državah, Belgiji, Nemčiji, na Irskem, povsod, je prišlo na dan več stvari in veliko otrok je bilo tam žrtev zlorabe. Kaj se zgodi v tem primeru? Če se nekaj zgodi na Erskem, tam se je to pometlo pod preprogo in prizadeti duhovnik je bil morda potem premeščen v Nemčijo. Jaz v tem primeru vidim vlogo za evro, jaz ne, ampak ali jo vi tudi vidite, mislim, da bi bilo to ravno pomembno pri čezmejnih kaznjivih dejanjih zlorabe otrok. Tu bi morda morali odigrati še odločnejšo vlogo pri Eurojustu. Nam lahko poveste, če je to možno in če ne, zakaj ne. Kaj bi se moralo v nasprotnem primeru zgoditi? Hvala. Morda bi začeli z gospodom Lorelom. Začel bom z vprašanjem o dodani vrednosti za Eurojust. Eurojusta direktiva kaj dosti ne prizadane. Smo organizacija, ki jo koordinira dejavnosti med državami in ne delamo na lasno pobudo. To pomeni, da nas bodo težilci ene države kontaktirali ali pa morda težilci iz večjih držav pri isti operaciji. In mi bomo delovali na podlagi zaprosila države članice ali pa organa te države, neke države članice. To pomeni, da sami ne bomo izvajali pregona. Mi smo kot nek posrednik med državami članicami in uh, državnimi tožilstvi. Težava pri nas je sodna praksa, zato sem tudi omenil to ekstrateritorijalno sodno prakso. torej nek tožilec eh, v neke državi lahko preganja kaznivo dejanje izven um, države, kjer je bil odkrit storilec. Vse, ne bo vse iz te direktive vplivalo na naše delo, sicer ne moremo brez te direktive vplivalo pa bo na tisti, ki izvajo kazanski pregon in se ukvarjajo z zločinom v državah članicam. Vprašali ste me tudi po številu slik in številu žrtev. Veliko žrtev je v tem primeru, ki v eni državi je bilo sedem žrtev. je pa veliko, vse, veliko žrtev v vseh državah. Ampak vse slike niso slike žrtev, ki smo jih najdli, ki so bile zlorabljene strani storilcev v tem primeru. Kot smo že povedali, danes pa povdan bodo slike objavljene na internetu in bodo krožile leto in vsako leto. In številne teh slik poznamo od prej. Ta mreža, ki sem jo omenjal, pa proizvaja nove slike in bojo dodajali nove slike. Storilci, ki so bili zaprti in kjer smo izvedli tudi zasege v različnih državah članicah, pa so imeli številne slike tudi drugih otrok. kar se tiče večlateralnih organizacij in sodelovanja med državami članicami. Tu morda učinek direktive na naši strani ne bo velik, ampak bo učinek bolj plival na preiskave v državah članicah. Če naprimer ne pride do obtožbe strani žrtve, oziroma če to ni potrebno, če lahko tožilstvo samo začne z preiskavo in bo prišlo do velike preiskave, ki jo bo na koncu povezoval Eurojust. Skratka, vse je povezano. Hvala. Hvala, gospod Erting. Tudi jaz se zahvaljujem, rad bi pravzaprav poznovil to, kar je povedal kolega. Na sto tisoče slik otrok, ki so zlorabljeni, je kroži, nekateri so stare, nekateri so nove in imate neko dno zločincev in nek vrh zločincev. Nekatere skupine enostavno pač uživajo, ko gledajo te slike, druge jih proizvajajo, tretji imajo prave studije z prenosom na internetom, kjer lahko celo prosite, da naj stori nekaj z otrokom, zato da boš lahko potem užival v tem. Lahko tudi iz, uh, uporabite to neko geslo, zato da vstopite v neko sobo, kjer potem razpravljate. In lahko zato uporabite tudi te slike, slike to vrstne, zato da se identificirate kot res uh, interesent. Internet je tukaj proizvajalec pravzaprav, ko gre za posilstvo teh otrok in omogoča, da se to širi in preseneča me, da lahko vsako leto zapiramo ljudi iz vseh nivojev. In internet tukaj povezuje. Torej, direktiva ni popolna, je pa korak v pravo smer, kaj ti bo pomagala številnim državam, da bo tukaj še temeliteje delovala na tem področju in lajšala bo povezovanje, potem pa je treba narediti korak naprej, naprej, naprej, ampak dejansko bo direktiva pomagala državam članicam. Hvala. Um, Hvala. Eno od vprašanj je bilo, ali direktiva oziroma osnutek direktive nudi neko dodano vrednost obstoječim mehanizmom. Morda to ni bilo naslonjeno neposredno meni, ampak rada bi se odzvala na to, kar je ravno kar povedal gospod poleg mene. Mislim, da je to vprašanje sodelovanja. Konvencija sveta Evrope je odlična podlaga za delo. To imamo. Imamo dodano vrednost Evropske unije in direktive, ki bodo neposredno uporabne. Rada pa bi vas spodbudila, da zagotovite, da bo osnutek direktive šel še korak dlje kot konvencija Sveta Evrope in da ne bo omejevala področje uporabe. kar bi lahko blokiralo podpis in ratifikacijo držav članic. Svet Evrope je sestavljen iz 47 članov, kar pomeni, da lahko sodelujemo na panevropski ravni. Mislim, da je nujno potrebno in da je pomembno, da Evropska unija v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami sodeluje in mislim, da bo to tudi storila, vsaj upam si, da bo. Uh, Evropska direktiva oziroma direktiva Evropske unije zagotovo imela dodano vrednost in mislim, da je vsekakor vredno narediti korak naprej. Hvala. Uh, Hvala. Sedaj pa začnimo s tretjim delom. Sedaj bi prosila poročevalce oziroma referente, gospod Banote, gospod Bajern, gospod Mala in gospod Jens Dotter, da se nam pridružijo. Hvala. Allora, iniziamo la terza parte. Torej bomo začeli z tretjim delom. To gre za mednarodne perspektive. Gospa Mala ima prvo, prva besedo. Je posebna poročevalka Združenih narodov na temo otroci, pornografija in prostitucija otrok. Izvolite présidente mesdames et messieurs j'ai l'honneur de m'adresser tem osnutku direktive sveta in pa preventa za boj proti zlorabi in pa spolnemu izkoriščenju otrok ter otroški pornografiji. Jasno, glede na naravo mojega mandata lahko rečem, da me vsi ukrepi, ki se borijo proti preomenjenim stvarem, zelo zanimajo. Leta 2009 na srečanju sem prisostovala na takšnem dogodku in oktober 2010 sem bila tudi na generalni skupščini v New Yorku, predstavlja sem poročilo o razvoju sprejemanja dopolnilnega protokola o prodaji otrok, o otroški prostituciji in pa o otroški pornografiji ta dokument je bil sprejet že pred 19 leti. Zato sem zelo vesela, da smo povabili te razprave. Najprej bi vam rada povedala nekaj stvari o tem, kakšno je trenutno stanje. Ta pojav je kaznivo dejanje, eno izmed najhujših kršitev dostojanstva in pa fizične ter psihološke integritete otroka ter pa razvoja otroka. Imamo več mehanizmov, naprimer eh, konvencija za otroke pravice in pa protokol, ki prepoveduje otroško pornografijo in pa trgovino z otroki ter pa spolno zlorabo. Prav tako so tukaj še številni drugi mednarodni in nacionalni instrumenti. Številne države pri tem sodelujejo, prav tako je tukaj še um, nekaj pomembnih pozivov. S temi zavezami smo uspeli storiti kar velik korak naprej tukaj več pobud, eh, tako v zasebnem, javnem sektorju, kot med vladnimi organizacijami, kot med agencijami, ki pogosto sodelujo na mednarodni, regionalni in pa nacionalni ravni, zato da bi skupaj preprečili ta pojav. Kljub temu, kljub temu napredku pa je še vedno pred nami veliko izzivov, ko gre za to, da sploh vemo, kako velik je obseh teh stvari in pa kako prevečevati to, torej kako preganjati storilce. Eden izmed glavnih izzivov je velikost in pa obseg, ter pa razvoj tega obsega. Glede na podatke, ki jih dobivamo, je jasno, da se nekatere oblike, kot naprimer spolni turizem, potem otroška prostitucija, otroška pornografija po internetu, spolno nagovarjanje preko družabnih omrežij, naraščajo. Številni otroci dečki in deklice so še vedno žrtve tega izkoriščena po celotnem svetu. Spolne podobe izkoriščenih otrok so vedno bolj grozovite, vedno bolj nasilne in otroci na teh fotografijah so vedno mlajši. Glavno število je zelo težko oceniti, kaj ti tega materijala, pornografskega materijala je na družabnih omrežjih ogromno. Prav tako pa vidimo, da se vedno bolj pogosto napeljuje otroke po spletu k spolnim dejanjem, to imenujemo grooming. Pravi obseg tega pojava pa je še vedno zelo težko definirati. Zakaj? Nimamo zadosti zanesljivega informacijskega sistema, zelo težko je ugotoviti, kateri otroci so žrtve, prav tako so ti pojavi čez nacionalne, čez mejne narave, prav tako različni akteri niso zadosti usklajeni pri izmenjavanju informacij, prav tako žrtve preredko prijavljajo takšne primere. Prav tako je problem še nedosledna, preslabo poznana zakonodaja, prav tako pa tudi nedosledna uporaba pravnih sredstev. Težko je tudi včasih priti do sodišča, uporabiti ustrezna sredstva, včasih pa je problem tudi velik strošek in pa dolgotrajnost pravnih postopkov. Prav tako je pomembna tudi naslednja točka, ker se vsi strinjamo. To, da je tak pojav zelo kompleksen in da je več plasten. Tukaj je več dejavnikov, ki so pogosto medsebojno povezani in zaradi tega je renljivost otrok še toliko večja. Ne bi šla podrobnosti, ampak eh, kje so tukaj razlogi? Revščina, socialne neenakosti, nekatere vrzeli, diskriminacija, uh, slabšanje socialnega okolja, HIV, AIDS, vojaški konflikti, razseljevanje, lažji dostop do informacijskih tehnologij ter pa komunikacijskih tehnologij ter seveda tudi vedno bolj organiziran kriminal ter pa stana popraševanje um, v spolni industriji. To pa se povezuje tudi s precej strpnim okoljem, um, nekaznovanjem in pa sokrivdo prav tako je vedno več zelo renljivih otrok, kot naprimer otroci imigranti brez spremstva, otroci na ulicah, otroci, ki se jih obrojstvo ne registrira, um, posvojeni otroki, otroci, otroci delavci, hendikipirani otroci, otroci v institucijah, otroci brez družine in otroci, ki živijo v renljivih družinah, ter pa otroci, ki ki uživa alkohol in droge. Prav tako bi rada omenila, kakšne so posledice za te otroke. So fizične, psihološke in socialne posledice. Spolno prednosljive bolezni, AIDS, um, prezgodna nosečnost. Lahko vidimo povezavo med spolnim izkoriščanjem, prostitucijo, drogo, spolnim in pa drugačnimi vedenskimi motnjami, organizacijo in pa drugimi težavami. Prav tako grada podarila to, da je problem razširanje podob po spletu in pa po drugih sredstvih. To je še toliko teže odkrivati, še toliko teže preganjati storilce in odkrivati žrtve. Spolno izkoriščeni otroki bodo vedno ostali na spletu in to bo zelo slabo vplivalo na te žrtve. Prav tako je treba podariti to, da so lahko otroci žrtve otroške pornografije, prav tako pa so vse skozi izpostavljeni. In ta izpostavljenost um, otrok poti tudi spodbuja nekatere spolne prakse mladih. Otroška pornografija je pogosto včasih tudi model za realnost, za dejansko spolnost in to potem vpliva tudi nekatere čudne spolne prakse. Kaj počnejo države? Preprečevanje teh vrst nasilja, naprimer, kako je s ratifikacijami. Lahko rečem, da se število ratifikacij vedno bolj povečuje, vedno več je mednarodnih organizacij, mednarodnih instrumentov. 137 držav je podpisalo protokol za boj proti otroški pornografiji, 29 držav pa še vedno ne. V EU je 22 držav um, podpisalo protokol, 4 države pa ne. Češka, Finska, Irska, Malta so te 4 države, ki še niso podpisale dokumenta. Konvencija sveta Evrope za boj proti izkoriščanju otrok iz leta 2010 samo pet držav članic EU in pa vsega skupaj osem držav je ratificiralo to konvencijo. Najbolje je, da čim bolj uskladimo zakonodajo. Številne zakonodajne pobude po državah so bile že začete, ampak kljub tem prizadevanjem je še vedno treba veliko storiti, veliko še pravnih vrzeli. Sicer imamo določene nacionalne zakonodaje, ampak nekatere zakonodaje ne kažejo točno kaj so kazniva dejanja. Nekatere zakonodaje ne opredeljujo vseh vrst kaznivega dejanja, nekatere zakonodaje celo inkriminirajo žrtve, nekateri ne ustrajajo pri ustreznih spremljevalnih eh, ukrepih pri pomoči žrtvam. Prav tako včasih ni predvidena ekstrateritorijalna pristojnost. Številne države prav tako nimajo na voljo učinkovitega in enostavno dostopnega sistema, kajti sodstvo mora biti dostopno, um, sistema, ki bi omogočil čim bolj, um, boljše odkrivanje takšnih primerov in pa otrok. Prav tako je stvar v tem, da je zakonodaja medsebojno različna in to potem pomeni, da včasih storice kaznivih dejanj gredo v drugo državo, kjer je naprimer um, kazen Mileša glede zaščite imamo veliko različnih akcijskih načrtov, strategij, storitev, služb, ampak kljub vsemu to ni zadosti. Včasih je to geografsko ali pa časovno preveč omejeno. Preprečevanje, preventiva, tukaj imamo različne kampanje ozaveščanja. Ampak to so preveč posamične akcije, ni zadosti usklenega delovanja kaj pa dostopnost do otroških eh, pornografskih materijalov, filtrov, eh, programov. Tukaj imamo različne mehanizme, Safer Internet, naprimer na ravni EU. Prav tako smo začeli nadzorovati nekatere spletne strani, strani za spolni turizem, ampak to še vedno ni zadosti. Um, prav tako se industrializirane države niso zadosti začele ukvarjati s tem. Uh, Prav tako je pomembna tudi vloga otroka. Otroci so sicer vedno bolj izpostavljeni, gre naprimer za medsebojno um, izobraževanje, ocenevanje, ampak še vedno treba veliko storiti glede dostopa otrok, um, glede sistematične udeležbe otrok v teh ukrepanjih. Treba je bolje razviti strategije za zaščito otroka, kajti naj vas spomnim, Otroci so seveda žrtve, predvsem pa včasih tudi akteri, včasih so v bistvu tudi del rešitve. Kaj pa socialna odgovornost podjetij? Številna podjetja so sprila kodeks praks, eh, imajo različne programe za večjo zaveščanje. Države so sprile zakonodajo, zaradi katerih so tudi ponudniki spletnih storitev odgovorni, enako velja tudi za bančna podjetja, za telekomunikacijska podjetja, ampak to prizadevanje mora biti bolj sistematizirano, bolj splošno usmerjeno. To bi morali razširiti naprimer še na potovalne agencije, na letališki sektor, za telekomunikacijski sektor in medijski sektor. Uh, Mednarodno sodelovanje, tukaj imamo različne stvari, naprimer sodelovanje med policisti, boljša izmenjava, tehnična pomoč, pomoč državam v razvoju, tukaj smo slišali še več primerov, naprimer Virtual Global Task Force, International World Foundation, Europol, Eurojust in druge organizacije. Ampak ti mehanizmi se ter izboljšujejo mednarodno sodelovanje, pa kje pa treba to sodelovanje še precej izboljšati predvsem glede čezmejnega sodelovanja. In potem se lahko na koncu vprašamo, kako je s temi ocenami, z monitoringom, s spremljanjem. Vse države, ki so potrdile konvencijo za otrokove pravice, so se tudi odločile, da bodo torej ščitile interese otrok. To počnejo, ampak veliko držav pa nima ustreznih mehanizmov za to, kako bi spremljali napredek pri teh področjih, naprimer pri človekovih pravicah. Sedaj pa še direktiva. Mislim, da je ta direktiva v skladu s tistim, kar sem ravno kar povedala. Kajti ta direktiva bo dopolnila, uskladila zakonodajo z regionalnimi in pa mednarodnimi instrumenti. Prav tako bo direktiva približala zakonodajne instrumente držav članic na kazensko pravnem področju. Zelo pomembno je, da jasno in uskleno opredelimo vse oblike spolnega izkoriščanja otrok tudi otroško pornografijo in pa še posebej na spletu in pa na drugih tehnologijah. Ta direktiva nasplošno tudi je v skladu s vsemi temi določbami, kajti sproža laže preiskave tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Z direktivo bomo laže zaščitili žrtve, um, pomagali na zdravstvenem in socialnem področju, laže bo uporabljati pravna sredstva, integrirane storitve in tukaj so pomenili tudi finančne očkodnine. Prav tako bomo z direktivo tudi um, zagotovili lažjo preventivo v okviru več ukrepov. Prav tako se bomo sredotočili na bivše storilce kaznjivih dejanj in pa prepričali povratništvo. Prav tako direktiva, kar je zelo pomembno, tudi želi to, da se izboljša sodelovanje na tem področju, izmenjava informacije, izmenjava strokovnega znanja in čezmejno sodelovanje pri teh pojavih. Zato sem lahko samo vesela um, te direktive. Ta direktiva predvsem na prvo mesto postavlja interese otroka, upošteva tudi različne trende na tem področju. Prav tako je utrjena na preventivi, preganjanju, sodelovanju otroka in pa zaščiti. Prav tako pa gre tudi za čezsektorsko sodelovanje in pa za koordinacijo. Vse to je zelo pomembno. No, bi se pa še posebej osredotočila nekatere zelo pomembne točke. Prva točka, starost otroka. Če beremo direktivo in slišimo nekatere pripombe, potem vidimo, da se pogosto govori o mladoletniku, ki je mlajši od 18 let, prav tako se govori tudi o spolni privolitvi. Tole bi povedala, gledajte, noben otrok, ki je mlajši od 18 let, ne more spol, privoliti v spolno izkoriščanje, kar vključuje tudi za sodelovanje v pornografskih materijalih. Že če se nekaj počne z otrokom mlajšim od 18 let, je to samo po sebi spolno izkoriščanje. Prav tako ne omeni tudi osmi člen direktive um, med vrstniki in pa Lanzarotsko konvencijo nekateri akteri morda ne bodo um, izvali te konvencije. Gre za to, da je treba upoštevati, da se včasih lahko material um, objavi tudi s privolitvijo določenih mladoletnikov. Ampak prav tako je treba tudi to, da nobenega otroka ki je morda bil deležen v pornografskem materialu, ne smemo preganjati, ampak moramo vedno pomagati, pač glede na to, da je interes otroka v prvi vrsti. Prav tako nam meni še kazni. Nujno je potrebno ponovno proučiti kazni, to piše tudi v direktivi. Sankcije treba zaostriti tako, da bodo sorazmerne, učinkovite in odvračilne. Glede, to je zločin, to je kaznivo dejanje, to je hudo kršenje človekovih pravic tukaj želimo neke minimalne standarde, s katerimi bomo čim bolj uskladili kazenska področja kaznimi državami članicami. Prav tako je treba vključiti tudi načelo ekstrateritorijalnosti. Pa še tole. Če imamo nek dober mehanizem, um, dober zakon, potem je treba sprejeti tudi ustrezne mehanizme za to, da se bo to tudi uveljavljalo treba ustrajati pri tem, da se mehanizmi krepijo in pa da se tudi ščiti žrtve, otroke med sodnim <coughs> pregonom. Vedno treba kot prvo misliti na pravice otroka. Otroke treba obvestiti o njihovih pravicah v jeziku, ki ga razume. Prav tako je pomembna tudi pomoč pri okrevanju tega otroka, kajti posledice so lahko zelo, zelo hude in so pogosto dolgoročne. Potem pa na koncu še grooming in pa pornografski material na spletu. Glede na to je zelo pomembno, da spodbudimo nekatere prakse filtriranja na spletu, te prakse že obstajajo v nekaterih državah, eh, državah EU in bilo bi zelo pametno, če bi te prakse še razširili. Potem pa še blokiranje spletnih strani. Ali je to zadosti, ali je to sorazmerno, ali je to izvedljivo ali ne. Naj še enkrat povem, to je izkoriščanje, to je kaznivo dejanje, to je kršenje človekovih pravic. Iskalniki in vsi drugi ponudniki internetnih storitev morajo organom oblasti povedati, katere spletne strani imajo takšen pornografski material, tako da se lahko potem začne sodni pregon. Podobno velja tudi za to, da morajo finančne um, organizacije, banke to pokazati. Prav tako je treba preprečiti širjenje programskih podob. Še enkrat moram reči, ponudniki spletnih storitev morajo blokirati spletne strani, kjer je takšna programska podoba. Na koncu pa še mehanizmi spremljanja in kontrole. Te mehanizme treba še razširiti in pa okrepiti. Jasno, blokiranje spletnih strani ni zadosti, kajti mm, to področje je zelo čezmejno, eh, organiziranje kriminala se krepi, dostopnost do novih tehnologij je vedno večja obenem pa mislim, da je zelo ključno tudi naslednje. Tukaj ne smemo demonizirati informacijsko-komunikacijskih eh, tehnologij, ampak je treba te tehnologije ustrezno um, sprejeti, jih narediti zanesljive in predvsem moramo to početi inteligentno, inteligentno jih moramo uporabljati. Tako čim bolje lahko ozavešti, <coughs> ozavestimo in informiramo. Tehnologije ne uporabljajo samo storici kaznjega dejanja, ampak jih morajo uporabljati tudi organi oblasti. Predvsem pa je treba pri preventivi, pri ozaveščanju, pri informiranju vključiti tudi otroka. Kajti oni, otroci, so najbolj vešči tehnologij. Na koncu pa še regionalno in lokalno sodelovanje. potrebujemo sistematično zbiranje podatkov in pa izmenjava informacij na EU ravni in na mednarodni ravni. To je najboljši način, kako zaznati razvoj dogodkov, da ugotovimo, kje so problemi. Prav tako ne povem, da problem ni samo evropskega značaja, ampak je tudi čezmejen, torej globalen. Zato moramo pri sodelovanju pomagati tudi drugim državam, državam v razvoju, tako da bodo tudi te države dobile ustrezne zmogljivosti in pa tehnološke sisteme. Upam, da bomo to direktivo uveljavili. Treba je vzpostaviti sisteme monitoringa, spremljanja, tako da bodo države članice jasno vedno pokazale, koliko ljudi je bilo ujetih, koliko je bilo žrtov in tako dalje, kaj je treba izboljšati. Da zaključim interes te direktive je v tem, da postavlja širši okvir, ne gre samo za zakonodajo, kajti tukaj gre za sisteme zaščite, kar temeli na glavnih načeljih konvencije otrokovih pravic. Prav tako vzpostavlja pravo verigo zaščite, kjer se različni ukrepi dopolnjujejo, povezujejo tako na čez nacionalni, lokalni, regionalni ravni. Mislim, da je to dobra podlaga za skupno delo gospa predsedujoča. Na koncu bi se rada še enkrat zahvalila organizatorjem za to vabilo. Vse skozi pa sem na voljo za kakršnekoli poznejše prispevke. Vse skozi sem na razpolago za morebitne odgovore. Hvala lepa. Eh, Hvala za ta prispevek, tako konkreten in specifičen. sarebbe eh, una relazione. Upam, da bomo lahko dobili tudi vaš referat. To bi bilo zelo dobro, če bi to poslali našemu sekretarjati. Ura je 10 čez 18. Imamo še dve govorci, govorki, potem pa moramo zaključiti z delom. Čas imamo le do 18.30, zato takoj predajam besedo gospe Byrne ki zastopa preiskovalni center Inočenti UNICEF-a. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Hvala, da ste povabili tudi UNICEF, da se predstavi. UNICEF se je globalno lotil tega vprašanja zelo resno. Prihajam iz raziskovalnega centra, ki je situiran v Firencah. Danes vam bom predstavila dve, rezultate dveh študije, ki sta osvetlili naravo zlorabe otrok. Prva se navezuje na zlorabo prek interneta in druge tehnologije in pa na prekrške, ki se dogajajo v resničnosti, vendar se potem nadaljujejo z um, spletnim nadlegovanjem in tako naprej. Drugo pa se nadaljuje z spolno zlorabo z, pri zločincih na poti. Treba je ločiti med posameznimi dejavniki, naprimer starostjo, spolom, družinskimi okolji, mestno okolje, podeželsko obdobje, osebno. Uh, Eh, izkušnje in še druge. Da bi razumeli ranljivost otrok, moramo razumeti, da zlorabe ne izvajajo le pedofili ali tujci, ampak pogosto tisti, ki obkrožajo otroke v njihovem vsakodnevnem življenju in ki izkoriščajo te okoliščine. Neenakost moči med odraslimi in otroki je v osrčju teh vrstnih zločinov in storilci so pogosto tisti, kateri otroci, za kateri otroci mislijo, da jim lahko zaupajo. Študije kažejo, da v ZDA okoli 90 odstotkov zločincev otroci poznajo in 68 otrok, ki je žrtev zlorabe, so žrtev zlorabe strani družinskega člana in te statistike so podobne po celem svetu. In ta ranljivost je močno narasla tudi z novimi informacijskimi tehnologijami, vključno z internetom. In kot se vsi strinjamo, vedno večja dostopnost do interneta je po eni strani pripomogla k dostopu otrok in stiku s tem, po drugi strani pa je vzpostavila nova tveganja in izpostavljenost zlorabam. Enostaven dostop do interneta omogoča, ljudem, da postanejo tudi oportunistični storilci. Nove tehnologije lajšajo um, posredovanje podatkov oziroma informacij med potujočimi zločinci. Otroci se tako, tako tudi postanejo žrtev nekih povezav med virtualnim in realnim stesnom, svetom otroci postanejo tudi druge osebe na internetu in so postanjo njihova žrtev. Obe generaciji se pogovarjata druga, med seboj in ta komunikacija je drugačna, kot je bila vsaka. Zato je vloga staršev kot zaščitnikov vedno večja. Na koga naj se obrnejo sedaj otroki, otroci, kadar so v težavih, na virtualne ali na prave prijatelje, vendar niso vsi otroci ogroženi, nekateri so v stanju tudi varno, uporab, uporab, da varno uporabljajo nove tehnologije. Ne glede na to, na kakšen način se otroke zlorablja, bodi si online preko spreta ali druge možnosti ali pa offline z pornografijo ali kako drugače, nikoli se ne moremo strinjati s tem izkoriščanjem. Zato je treba vsakega otroka smatrati kot potencijalno žrtov. Tveganje pa se poveča, če ni nobenih zaščitnih ukrepov strani države in kjer je zakonodajen regulatorni okvir šibak. treba je to umestiti v širšo zaščito otrok in to treba je poiskati vzroke teh problemov, ne pa da se osredotočamo samo na manifestacijo. Sistematičen pristop zahteva enoten pristop obeh, vseh deležnikov na vseh ravneh, jasno zakonodajo, moč oziroma usklejene ukrepe in odločne ukrepe strani kazenskega pregona, tudi jasnejše in odločnejše kazni analiza različnih faktorjev, ki vplivajo na različne otroke različnih starostnih skupin, tudi omogoča določiti njihovo ranljivost. Moramo razumeti tudi, kakšna je stran na popraševanju. Moramo tudi okrepiti izobraževanje in pa osveščanje o varnem um, ravnanju. In pa tudi krepiti pregon tistih, ki so vpleteni v prostitucijo. Moramo vključiti civilno družbo pri razvoju preventivnih strategij. Poleg tega moramo pa tudi prisluhniti željam otrokom. Treba je prepoznati različne izkušnje otrok in vzpostaviti neko ravnovesje med zaščito otrok in pa njihovo pravico do informacije, zasebnosti in pa spoštovanja do njihovega razvoja. Preventivne strategije se morajo zanašati oziroma nanašati tudi na samo ponoč. Potrebujemo informacije prijazne otrokom, uh, nadzorne mehanizme in storitve. Vsi napori za preprečevanje zlorabe, pregon storilcev in pa zaščito žrtev moramo izvesti s čim boljšimi eh, dokazi in vključevati tudi dokaze strani otrok in mladih. Okrepiti moramo individualne mehanizme pritožbe, ki bodo možni na razpolago otrokom, zagotoviti, da so varni, zaupni in pa dostopni potrebno je tudi močnejšo, močnejše mednarodno sodelovanje, tudi povezava na eni strani med eh, pravosodnim sektorjem in pa organi pregona, na drugi strani pa med zdravstvenimi eh, organizacijami, ki tudi beležijo takšne primere. Zato moramo pospodbujati izmenjavo o izkušnjah in um, dobrih praksah. Poleg tega moramo tudi sodelovati na področju pregona um, spolnega turizma oziroma turizma na potovanjih oziroma spolnosti, spolnih zločinov. Krepitev zakonodaje v Evropi bo mora biti tudi dalo zagon e, drugim in bo pripomoglo k boljšem sodelovanju na področju kazanskega pregona zato smo veseli te ga osnutka direktive, ki se na celosten način in obširen način loti tega problema. Pozdravljamo tudi, doda, tudi stališče Evropskega parlamenta v zvezi s tem problemom. Pri vhodu smo vam pustili nekaj publikacij v zvezi s tem in na kratko bi še podarila določene točke, ki posebej skrbijo UNICEF. Predlagamo, da terminologijo uskladite z deklaracijo kongresa o, tak, o s, namesto predlogov e, oziroma izrazov, kot je otroška pornografija in podobno, predlagamo termino, drugo terminologijo. Tudi pozdravljamo sklicevanje na no, to, da je treba interese in pravice otrok treba to upoštevati. Tudi druga načela listine za zaščito otrok je treba upoštevati. Nediskriminacija, naprimer, kadar govorimo o enaki starosti za deklice in dečke. Govorimo za obvezne in prostovoljne um, obveze in smernice za blokiranje spletnih strani in samoregulativnih mehanizmov za preprečanje za preprečitev objave tovrstne pornografije in za preprečevanje spolnega turizma. Kazni naj bi bile okrepljene oziroma naj bi postale bolj um, višje in bi bile usklajene z drugimi zločini. Slišali smo tudi, da obstajajo kazni in pa zakoni v zvezi s tem, ki pa se jih posod ne izvaja. Prilagoditi je treba tudi človeške in denarne vere za kazenski pregon tovrstnih zločinov. Vse žrtve je treba zaščititi pred kakršnikoli pregonom v zvezi z zločini, ki bi bili povezani z uh, prostitucijo in podobno, zato da zagotovimo, da ne bodo žrtve ponovne žrtve. In končno to je deseta konvencija protokola o pravicah otrok in zato bi pozdravili novo uvodno navedbo v direktivi, ki pozivajo tiste države, ki tega protokola še niso podpisali, da to storijo. To je tudi prava priložnost, da se države članice zavežejo za boj proti spolni zlorabi otrok in za sprejetje te direktive lahko zagotovijo, da bo temeljila na že obstoječih dobrih praksah v Evropi. Hvala. Hvala. Gospa Mari Banoti, ki je bila dolgo tudi članica Evropskega parlamenta in sedaj predstavlja Mednarodni center za pogrešene in izkoriščene otroke. Seveda, Veliko krat se ura prehitro izteče, izteče, to so moje izkušnje se iz časa, ko sem bila poslanka. Vendar danes nisem poslanka, danes sem predstavnica Mednarodnega centra za pogrešene in izkoriščene otroke, ki ima sedež v Washingtonu, sama pa sem podpredsednica odbora. Leta 2002 je odbor oblikoval Dublinsko deklaracijo, kjer smo se odločili, da se bomo sredotočili na boj proti izkoriščanju in zlorabi otrok na spletu. Temu se reče Dublinski načrt tej listini in zelo nas veseli našo organizacijo, da se številna priporočila odražajo v tem predlogu direktive. Torej, na kratko bom predstavila vprašanje, ki se nam res všeč. Všeč nam je definicija otroka. Mislimo, da noben otrok, ki je mlajši od osemnajst let, je sposoben privoliti k spolnemu zlorabljanju. Strinjamo se tudi s tem, da je definicija otroške pornografije definirana in da definicija uh, vključuje terminologijo, ki je značilna za splet. Potem v nacionalnih kazenskih zakonikih imamo konkretna kaznjiva dejanja v zvezi z zlorabo otrok, recimo to, da nekdo poseduje otroško pornografijo, ne glede na to, ali, si, ali jo namerava distribuirati ali ne. Potem pa imamo še posebne določbe glede gledanja in nalaganja to vrstnih vsebin z računalnikov. Poleg tega imamo kazenske določbe za starše oziroma skrbnike, ki privolijo k tem, da njihov otrok sodeluje v takšnih praksah. Prav tako uh, se kaznujejo tisti, ki povedo, kje se nahajajo takšna spletna mesta. Poleg tega imamo kazenske določbe glede napeljevanja in s tem želimo kaznovati storilce, ki so um, storili kaznivo dejanje, poleg tega pa se kaznujejo tudi naklepi takšnih dejanj, torej tudi, če kdo ni dejansko izpeljal uh, takšne kaznivega dejanja. In vključujemo tudi odgovornost za vse druge profesionalce, od učiteljev do razvijalcev fotografij ali o, uh, tistih, ki urejo plačila preko bančnih kartic. E, mi smo zelo veseli, da je vse to vključeno v direktivo. Imamo določene kazni za povratnike, te, te, te kazni so večje in poleg tega se upoštevajo oteževalne okoliščine. Splet in laž, laže potovanja uh, pomeni, da stara pravila ne veljajo več. Otroci so postali tržno blago, tako rekoč. In, uh, t, eh, storilci in žrtve se lahko nahajajo v katerikoli državi, zato se eh, vsi uh, strinjamo, da naše skupne skrbi na tem področju. Danes pa nismo slišali ene teme, ki se nam zdi zelo inovativna v naši organizaciji, je skrb glede povezave med otroško pornografijo in finančnimi sistemi naša sestrska organizacija v, v, v Združenih državah je to tudi obravnavala in sicer nacionalna organizacija za pogrešanje izkušnje otroke. Torej, mi smo skupaj oblikovali finančno koalicijo proti otroški pornografiji. To je uh, pomembno zavezništvo med javnim in zasebnim sektorjem in vanj je vključene 90 odstotkov ameriške plačilne industrije. Veliko podjetij od bank do kreditnih kartic se nam je pridružilo. Torej vse plačilne uh, službe in eh, ponudnik internih storitev so se nam pridružili in mi sodelujemo eh, z organi kazanskega pregona in skušamo zapreti uh, možnost, da bi prišlo do plačila za to vrstne strani. In dejansko je prišlo do bistvenega zmanjšanja plačljivih spletnih strani. Torej, in tak, te komercialne spletne strani se sedaj poslužujejo netradicionalnih način plačila saj ne more več uporabljati ameriških kreditnih kartic. Um, nekaj podobnega poteka tudi v uh, Evropi, kjer imamo tudi smerjevalno skupino za finančno koalicijo in tu se oslanjajo na uh, izkušnje finančne koalicije ZDA. Mednarodni center prav tako želi spodbujati delo finančne koalicije na svetovni ravni zato da bi ustvarjali nekakšne uh, regijske izpostave, koalicije, recimo v Aziji, v Južni Ameriki in tako naprej. Uh, podpiramo idejo filtriranja, vendar to ni uh, zdravilo, ki bo vse pozdravilo. Um, težko je vse odstraniti. Seveda nimamo tu magičnega odgovora tudi če izbrišemo nek material, ne moramo tudi zagotovljati, da se ta material ne bo ponovil na po pojavljanju neki drugi strani. Naj še izpostavim nekaj drugega v imenu mednarodnega centra. Lahko rečem, da imamo določene prakse, zelo drugačne kot v EU. Zakonodaja se tu nekoliko razlikuje. Svoboda govora je, je v ZDA nekaj zelo široko zastavljenega, glede tega imamo zelo obsežno zakonodajo. In naš cilj je, da bi lahko preprečili, da podobe pridejo na internet in da se jih distribuira. In sedaj sodelujemo z recimo Microsoftom, da naj nam pomaga pri temu. Seveda ni ena, ni enotnega odgovora na to težavo. Splet je zelo dostopen, imamo nove spletne tehnologije, s katerimi imajo storilci možnost, da uh, pridobivajo in širijo uh, te podobe. Ko smo imeli leta 2002 sestanek v Dublinu, se nismo zavedali, o čem govorimo. Večina nas je menilo, da to ni nekaj zelo resnega. In številne organizacije, katerim smo eh, prisluhnili danes, tudi Eurojust, se takrat niso zavedali, za kako obsežen problem gre. In sedaj lahko lepo zdravimo dejstvo, da imamo veliko bolj realističen pogled na to, kaj se dogaja. Gre za spolno zlorabo otrok na spletu. Tu ni nič nedvomnega, to je kaznivo dejanje proti otrokom. In zelo me veseli in sem hvaležna, da smo imeli priložnost, da smo se vam lahko danes pridružili v tej razpravi. Hvala. Grazie. Hvala vsem. Ura je pol sedmih. Zato mislim, da moramo zaključiti naše delo za danes. Nadaljujemo jutri ob devetih zjutraj. Govorili bomo o dobrih praksah. Imeli bomo predstavnike več združenj, ki bodo spregovorili ki bodo spregovorili. Hvala vsem za sodelovanje in sedimo jutri.